Dear colleagues, Spoštovani kolegi, težko je začeti po poletnem premoru, tudi zato, ker se je težko zgodaj zbuditi, vendar moramo začeti z našim delom. Bomo kar začeli s prvo točko dnevnega reda, to je sprejetje dnevnega reda Če nimate nič proti, potem bomo sprejeli osnutek dnevnega reda brez sprememb. Druga točka, sporočila predsednika, kar zadeva eh, priporočila koordinatorja z 12. julija. Priporočila smo elektronsko posredovali in če nimate nič proti, potem bi jih sprejeli. Sedaj gremo pa lahko na glasovanje. Pozivam vse kolege, da dajo kartice v napravo. Lahko kar začnemo z glasovanjem o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2017 vsi oddelki. Predlog smembe ena za, proti, sprejeto. Predlog smembe dve za, proti, sprejeto. Tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto štiri v dveh delih za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, bomo preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog smeme pet v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedem v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Tretji del. Za, proti, vzdržani, bomo preverili. ste vsi glasovali konec glasovanja? Zavrnjeno. Votiamo adesso la quarta parte. Četrti del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili. Avete votato? Ste vsi glasovali konec glasovanja? Sprejeto. Gremo sedaj na predlog spremembe 8 v treh delih. Prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani sprejeto. Devet odpade, gremo naprej, deset v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlo smembe enajst v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 12. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 13. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 14. Za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. 15 za, proti, vzdržani sprejeto. 16 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa 17 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno proti, zadržani, sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali o celotnem mnenju, kot smo ga tako spremenili. Glasujem elektronsko. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Passiamo adesso v sklopu od ena od ena B, kdo je za proti vzdržani sprejeto. 60, neče ne, kdo je za vzdržani sprejeto. 60, nič dva, kdo je za vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. 60, 69, kdo je za proti vzdržani sprejeto. 61, 15, kdo je za proti vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa 60, 81 za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa 60, 55 za, proti, vzdržanje sprejeto. 60, 82 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 60, 54 za, proti, vzdržanje sprejeto. 60, 83 za, proti, vzdržanje sprejeto vzdržan je zavrnjeno. 60, 84 za, proti, vzdržan je zavrnjeno. 60, 56 za, proti, vzdržan je sprejeto. 60, 76 za, proti, vzdržan je zavrnjeno. 60, 94 za, proti, vzdržan je zavrnjeno. 60, 80 za, proti, vzdržanje sprijeto. 61, nič, 6 je bil maknjen, 61.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 vzdržani sprejeto. 61 nič 9 za, proti, vzdržani sprejeto. 61 nič 7 za, proti, vzdržani sprejeto. 61 10 za, proti, vzdržani sprejeto. 61 27 za, proti, vzdržani sprejeto. 61, 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 61, 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 61, 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 61, 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 61, 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vzdržani, zavrnjeno. 61, 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 61, 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 61, 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa v svežnju od 60, 36 in 60, 64 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani sprejeto. 60, 85 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 60, 65 za, proti, vzdržani sprejeto. 60, 86 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 60, 66 za, proti, vzdržani zavrnjeno proti vzdržani sprejeto. 60-67 za, proti vzdržani sprejeto. 60-87 za, proti vzdržani zavrnjeno. 60-68 za, proti vzdržani sprejeto. 60-88 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani, zavrnjeno. 60, 69 za, proti, zadržani, vzdržani za sprejeto. 60, 70 za, proti, vzdržani, sprejeto. Šestdeset devetinosemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 60, 71 za, proti, vzdržani, sprejeto. 60, 91 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 60, 75 za, proti, vzdržani, sprejeto. 60, 92 za, proti, vzdržani, sprejeto. 61, 30 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 61, 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 61, 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. 61, 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 61, 26 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno. 61, 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 61, 38 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 61, 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 61, 41 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 61, 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. 61.17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 61.19, 61.20 sta bila omaknjena. 61.22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 61.24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 61.25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 61, 37 za, proti, proti, vzdržanje zavrnjeno. 61, 40 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Sedaj pa gremo na poglavje 4 v bloku 60, 73, 74 in 99. Kdo je za? Proti, vzdržanje sprejeto. 60, 90 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno. 60, 93 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa v svežnju 60, 51, 52, 53, 95 v svežnju. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa v svežnju 60, 59, 60, 61 in 62. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Znova v svežnju 61 nič 3, 61 nič nič, nič 1 in 9, 8. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto sedaj v svežnju 60, 77, 78, 79 in 97. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa. Imam ustni predlog spremembe, ki vam bom nekako predstavil in ki zadeva vzpostavitev načrte za agencije. Kot veste, je komisija načrtovala zmanjšanje števila osebja in agencije imajo vedno več nalog, vedno več operativnih nalog, vedno dodatne naloge, ki se Eh, ki jim jih nalaga evropska zakonodaja in pogosto imajo tudi zunanje sodelavce. In pogosto se tudi financirajo eh, z zunanjimi veri. Zato je ustni amadma povezan s tem, da bi ohranili te načrte za vzpostavitev agencije. imamo štiri kolege, ki so proti temu uh, ustnemu predlogu sprememb, zato ne moremo o tem glasovati. E, e kdo proti temu? Potem pa bomo o tem glasovali, o tem v svežnju. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. chairs and homes. Ah, you're Saltati. You don't drink any of it? Ah, non c'è scritto niente. Ah. Sorry that I have forgotten to... Pozabil sem vam povedati sporočila predsednika, tako da se vračam na točko 3 na našem dnevnem času redu. Torej, ko sem obrnil stran, sem še to stran eh, skupaj preskočil. Preden se notim naslednjega, naslednje točke dnevnega reda, torej šest, se moram vrniti nazaj na točko tri in moram povedati, da imamo izredno sejo odbora NVA v Strasburu 12. septembra. torej sestanek bo v ponedeljek od 7 do 9 zvečer. Prišel bo komisar Arias Kanete, ki bo predstavil nedavno sprejeti podnebni svežen za porazlitev prizadevanj in za LULUCF. Naj tudi povem, da glede na dnevni red tega sestanka bo bo popodanski stanek 21. septembra, ki smo ga imeli zaenkrat v rezervi, bomo ohranili. To nam ni preveč všeč, ker bo to četrtek popovdne. Uh, osnutek uh, dnevnega reda vam bomo k malu poslali. Prosim pa, da upoštevajte, da bomo obravnavali predloge sprememb glede direktive o odpadkih kot prvo točko popovdne ob treh popovdne 21, 29. septembra. Naj vam tudi povem, da imamo spremembo v sekretarju odbora. Eni gospa Kristina Malmros se je znova pridružila sekretarjatu NVA, potem ko je 8 let delala v odboru za okolje v švedskem parlamentu. Znova vas pozdravljam v odboru NVA in vas prosim, da ostanete za to, da vas lahko poslanci vidijo in želimo vam dobro delo našem odboru. Naj tudi povem, da imamo danes tolmačenje v 20 jezikov in elektronski dosije na voljo elektronsko v aplikaciji e-meeting in prav tako se sestanek prenaša po spletu. Sedaj pa gremo res na točko šest našega dnevnega reda, to je izmenjava mnen s komisijo glede načrta IK, IK za GMBM pred uh, skupščino IK. Bom kar dal besedo gospodu Eriku Lulegu, generalnemu direktorju GD Move in vodi naše delegacije za IKO, za sestanke na visoki ravni. Beseda je vaša, potem pa bomo imeli razpravo. Izvolite. Hvala lepa, da ste me povabili danes in hvala vsem poslancem, da ste pripravljeni prisluhniti meni in da imamo lahko izmenjav mnen. To je zelo pomembna tema, kajti letos smo imeli skupščino IKA, to bo čez nekaj tednov. In mislim, da govorim o eno vseh, če rečem, da tam ne smemo spodleteti, to sploh ni možnost. Komisija je predana temu, da bomo dosegli najboljši izid zlasti z okoljskega vidika. Tu imamo dve referenčne točki, pariški sporazum in sklep IKA, ki je bil sprejet pred tremi leti na prejšnji skupščini, kjer je bilo dogovorjeno, da bomo sprejeli globalni tržni ukrep za zmanjšanje emisij na svetovni ravni. Torej schemo GMBM, s katero bi preprečili izkljunanje konkurence in ki, s, ki je realistična. Moramo upoštevati eh, posebne okoliščine držav in torej moramo. Eh, upoštevati različne eh, eh, zmogljivosti in tudi potek pogajanj v okviru OZN glede podnebnih sprememb. Vse to ni enostavno. Nekatere države so veliko manj predane ambicioznim ciljem kot Evropska unija in nekatere si želijo, da je treba upoštevati različne stopne razvoja. Če bi dosegli sporazum, bi to bila je to prvi globalni ekološki mehanizem za gospodarski sektor. To bi bilo res nekaj prelomnega in to je priložnost, ki ne smemo uh, zgrešiti. Naj povdarim, da prihajajoča uh, skupščina bo obravnavala okoljske vedike na različne načine, ne le s pomočjo globalnih tržnih ukrepov želi vzpostaviti nove kriterije glede CO2 za nova letala in ti standardi bi lahko prihranili ogromne količine izpustov do leta 2040, ko bodo ti eh, standardi eh, vzpostavljeni, upam, da bodo vedno strožji, to kot se je tudi že zgodilo, ko gre za področje uravnavanja hrupa in tako naprej. Uh, Moramo se tudi spomniti, da na zadnji skupščini se je IKA odločil sprejeti košarico ukrepov, s katerimi bi zmanjšali učinkovitost in anglično neutralno rast do leta 2020. Kaj to pomeni, da se izboljša sodelovanje, tehnologija in da se uporabljajo alternativna uh, goriva za letala, torej globalni tržni ukrep GMBM ni uh, nekaj, kar moramo urvati posamično, temveč osvežno vseh ostalih ukrepov. No, pogajanja so seveda zelo zapletena, EU se ne odloča sama, tu moramo tesno sodelovati z našimi partnerji in zelo smo sodelovali tudi s predsednikom sveta IK in s številnimi drugimi državami smo se pogajali ne le nekaj mesecev, temveč več let. Komisija pozdravlja sodelovanje uh, Eh, članov tega odbora v delegaciji EU na sestanku na visoki ravni maja in komisija se veseli tega, da bodo tudi eh, poslanci Evropskega parlamenta na sami skupščini. Mislim, da je veliko koristi od tega, če pridejo poslanci in vidijo, kako potekajo pogajanja. In doslej smo že imeli zelo dobre izkušnje, ko smo imeli um, pogajanja maja na visoki ravni. Pogajanja so sedaj zelo intenzivna. Prejšnji teden smo smo imeli sestanek prijateljev predsedstva v Montrealu, poleg tega pa tudi bil eh, sestanek sveta IK glede te teme v petek. Potekala bodo tudi eh, eh, koordinacijska srečanja, tudi samo sodeloval danes na enem takšnem dogodku. Tu bomo se srečali z 44 predstavniki držav članic oziroma tudi držav, ki niso članice EU, pa so v Evropi. Eh, poleg tega eh, bomo se seveda pogajali s tistimi državami eh, tudi pred samim sestankom, pred samo skupščino, ki se začne 27. septembra. Kar zadeva tehnične zadeve, moram podariti, da kar zadeva časovnico, je to še vedno premična tača in sama skupščina, kot veste, traja dva tedna, kar zadeva same časovnice, glede na uh, sam osnutek. Mislim, da je bilo dogovorjeno, da bi GMBM začeli uporabljati od leta 2021 naprej vključevanje v schemo pa bo postalo um, obvezno šele kasneje, potem pa bomo sveda videli, kakšen je napredek uh, in torej tako, takšno so zdaj predvidevanja, vendar kot sem dejal, to je premična tarča, to je delo, ki še poteka, kar zadeva samo osebino. Um, torej do leta 2027 bi se vse države, države morali vključiti v to schemo GMBM, bi vedno morali imeti nekakšno začetno fazo, v kateri bi bilo uh, najprej le nekaj člena, potem pa bi prišli v polno fazo, kjer je članstvo res zavezujoče. No, moramo pa seveda vedeti, kakšna bo tudi deljena in diferencirana odgovornost. Poleg tega pa bi izključili najmanjše akterje na letalskem trgu, najmanjše države, otoške države, najmanj razvite države. No, vse države, eh, tudi če so zelo majhne, pa se lahko odločijo pridružiti scheme, če si tega želijo. EU, kaj počne EU? Želi maksimizirati pokritje in želimo si vključiti, da bi glavni akteri največje države v letalskem sektorju vključene. Torej, to je tisto, za kar se mi zauzemamo. In to je zaenkrat še težko dosegljivo. Danes in jutri poteka konferenca v Bratislavi na to temo in upam, da se bomo lahko tam strinjali, da bomo sprejeli skupno izjavo 44 tih članic um, Evropskega letalskega združenja uh, in bi se saj tako zavezali k tem ciljem in bi potem pozvali še druge večje akterje, da se k temu zavežejo ZDA, uh, Mehiko, Indonezijo in tako naprej. Želimo si izpostaviti. Uh, koalicijo držav, ki želijo ambiciozne eh, cilje za to, da bi uh, imeli čim boljši začetek teh pogajanj. To je vsekakor uh, naloga EU, pa tudi naših držav članic. Potem uh, naj povem, da oglično neutralna rast ni dovolj. EU se je zavezla k temu cilju v dobri veri in uh, k temu smo se zvedeli skupaj z državami, v razvoju katerih letalski sektor hitro raste. Um, in moramo si prizadevati za srednjeročne cilje. Potrebujemo večletne pomestne preglede, zato da zagotovimo, da dejansko bomo lahko dosegli uh, oglično neutralno rast. To je sedaj zapisano v osnutku resolucije in to je zelo pomembno za Evropsko unijo. Skupščina sveda ne bo konec razvoja mehanizma GMBM, še veliko več delov potrebnega za izvajanje tega mehanizma. Ključnega pomena bo izvajanje. Osnutek resolucije o GMB mora imeti zato načrt glede elementov, ki jih je treba zaključiti. Zato, da bo eh, zadeva res lahko funkcionirala leta 2019 naprej in potem, uh, da bo v polnem zagonu leta 2022. Začetna faza do leta 2026 bo omogočila popravek eventualnih napak, do katerih je prišlo pri vzpostavitvi schema. Prva faza uh, evropske ETS scene scheme je tudi imela določene pomankljivosti in zato je bilo treba preverjati te napake in zato si želim obdobne pristopa tudi tu. Od leta 2027 naprej bi se moralo pokriti bistveno povečati. Torej res se moramo uh, zavezati temu, da bi poskušali pritegniti v to uh, eh, schemo čim več držav, kajti okoljski cilj, ki ga bomo dosegli, je odvisno od tega, koliko držav, član, koliko držav na svetu bomo uspeli vključiti v to schemo. Sedaj se je težko izrekati glede česar koli, zlasti pred skupščino. Uh, želimo si, da bi IKO dosegel čim več. Evropska komisija si bo prizadevala za to, da bi dobili čim več iz, tega, uh, iz te skupščine s komisarko ob uh, Bulčevo in kolegi iz komisije bodo prišli na skupščino. Komisija je zelo vesela uh, podpore Evropskega parlamenta, zlasti odbora za promet in odbora za okolje, zato da bi dosegli te ambiciozne cilje. Uh, delegacija Evropskega parlamenta bo dobrodošla in zelo uh, dobro sprejeta v Evropski delegaciji, kot je to bilo tudi maja uh, na sestanku na visoki ravni. Veselim se vaših mnen, vaših vprašanj in hvala, da ste mi dali priložnost, da spregovorimo o tej temi. Hvala. Hvala lepa. Sedaj lahko začnemo s članom eh, naše delegacije, Julie Galling. Hvala lepa, gospod predsednik. Rada bi se zahvalila gospodu Hololaju in njegovim sodelavcem, da so tako dobro skrbeli za nas maja med potovanjem. Imeli smo eh, težaven začetek na sestanku februarja. Bilo je dokaj zahtevno vendar stvari so bile zelo koristne in imeli smo zelo veliko bilateralnih eh, stikov z drugimi člani IKA na tem sestanku in eh, Dobro je bilo biti na sestanku maja in tedaj smo imeli že bistveno boljše sodelovanje s komisijo in imeli smo občutek, da smo del eh, tega celovitega evropskega pristopa. Seveda pa se moramo seveda zavedati, da parlament eh, ima drugačno vlogo, mi nismo pogajalci, lahko pa eh, izvajamo eh, vpliv. Zvedeli smo pa tudi, kako IKAO deluje. Ves čas smo imeli tudi vtis tajnosti in pomankanja preglednosti. In odkrito smo lahko govorili z Evropsko komisijo in drugimi državami članicami maja. Imeli smo pa tudi bilateralne eh, pogovore z drugimi člani IKA, smo pa ti uh, pogovori bili dosti bolj previdni, čeprav sem določene informacije izluščila. Eh, se pravi, tu gre bo, tudi za diplomacijo, ne zgolj za politiko. Torej, mi imamo tudi odločno mnenje glede tega in dosti krat nimamo uh, možnosti, da izrazimo svoje mnenje tam tako kot tukaj. No, glede tajnosti in podobno. Torej, morda bi bilo dobro, eh, da povemo, da mi drugače vidimo ta sistem globalnih tržnih ukrepov kot eh, IKO. Če vzamemo recimo pariško pogodbo. Za nas je letalstvo pravzaprav dobilo nerazumljivo izjemo. E, njim ni treba dolgoročno e, imeti določenih e, podnebnih zavez. E, IKAO pa jih hvali, eh, kako dobri so. Se pravi, tu se naša mnenja razhajajo. Pomembno je, da pač eh, poslanci, ki niso bili tam zraven, eh, to tudi razumejo. In potem pa se bom seveda še lotila vprašanja. Pri tajnosti želim povedati še naslednje. Bil je sestanek prijateljev predsedstva pred nekaj dnevi in eh, ni pa bilo nobenega eh, zapisnika eh, o tem sestanku, nobenih informacij, ne omenja se niti na spletni strani, kot da ga ne bi bilo. Gospod Hololaj, ali bi nam lahko dali nekaj povratnih informacij? Kaj veste vi o sestanku prijateljev predsedstva prejšnji teden? Imela sem veliko stikov s predstavniki tiska. ki eh, pravijo, da se ICAO nekako giblje v smisli eh, konsenza na podlagi prostovoljnega prestopa in neobveznega prestopa. To pa je za nas veliko vprašanje. Prosim, da nam poveste tudi nekaj več o tem. In eh, gospod Hololaj, povedali ste tudi, da bo pomembno vprašanje na konferenciji. eh, ali bodo vključene eh, ključne države od samega začetka. Eh, imamo pa tu zelo pomembno vprašanje eh, in sicer, da je treba imeti zelo dober eh, pregled, eh, proces eh, pregleda, potem je treba seveda eh, eh, zagotoviti kredibilnost eh, sistema točk in podobno. Eh, Eh, prosim, da nam date tudi nekaj informacij o stališču Združenih eh, držav. Eh, to je tudi povezano z Evropo, kajti maja so Združene države menile, da mora sistem globalnih tržnih ukrepov izključiti katerokoli drugo geografsko schemo in o tem bi pač imela več informacij. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Gerbrandi. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala lepa tudi gospodu Hololaju za uvodne izjave. Na začetku želim povedati, da se strinjam vsem, kar je povedala sedaj Judy eh, Gerling. To se ne zgodi vedno v tem odboru in mislim, da je to tudi dokaz enotnosti parlamenta pri tej temi. Imam pa nekaj vprašanj za komisijo in tudi uh, nekaj lastnih uh, ugotovitev, uh, ki temeljijo na zadnjih dogodkih in na uh, obisku delegacije pred nekaj meseci najprej. IKAO se je zavezal za uh, oglično neutralno uh, rast. Uh, po letu 2020. Mi smo uh, veseli te zaveze, vendar če se sedaj ogledamo dokumente, eh, tam eh, eh, ne piše kaj dosti o eh, oglično neutralnem eh, razvoju po letu 2020. Šele po letu 2027 eh, bodo se države morale eh, pridružiti in nekatere države bodo izuzete iz te obveznosti maja so se pogajali o opredelitvah eh, in celo države kot eh, so Belgija in Italija ne bi sodili v krog držav, ki se morajo obvezno pridružiti. Kaj pa to pove o splošnem pristopu, če take države ne sodijo v obseg držav, ki bi se morale pridružiti? in to šele po letu 2027, eh, se pravi sedem let po letu 2020, eh, eh, kar je bila prvotna obveznost IKA. Druga stvar. In to me je najbolj zmotilo. V Monrealu IATA, mednarodna organizacija civilnega letalstva, je opravila lasno lastni izračun, kalkulacije eh, o predlogih in govorili so o marginalnih stroških za letalske družbe. Se pravi, tu gre eh, za več kot samo stroške, tu gre za politično vprašanje, če so stroški marginalni in eh, temelijo na izračunih tistih, ki morajo za to plačevati. Zakaj potem politiki delajo iz tega tako veliko vprašanje? Se pravi, tu gre dost, za dosti bolj politično vprašanje kot samo za stroške. E, spomnim se še aplauza iz Pariza lani, vendar to je prvi veliki test, preizkus, ali bomo pač dejansko uresničili to, kar smo rekli v Parizu če si ogledamo številke in razvoj pogajanj, moram reči, da očitno ne izpolnjujemo naše zaveze. Konkretno vprašanje je, koliko eh, rasti oglika bo pokrito eh, po letu 2020. Maja sem nekako razumel, da 50 odstotkov porasta pokriva ta eh, schema. Kako bomo imeli oglično neutralno rast, če bomo samo pokrili 50 odstotkov dodatnega oglika? Čuli eh, je tudi eh, govorila o kakovosti offsetov, o tem očitno IKO ni razpravljal. To je tudi primer za zaprtost IKO. IKO mora, uh, ima občutek, da morajo tudi oni delati na eh, kakovosti uh, pobota pri ogliku, oni pa pravzaprav ne vedo, kako je s tem, tudi ne vedo, ali so ti poboti uh, pravi ali ne. Uh, treba je torej nadaljevati z regionalnimi sistemi. Uh, mi želimo svetovni dogovor, vendar sistemu ETS e za mednarodne polete eh, se bomo odpovedali le, če bo mednarodni dogovor dovolj eh, obetaven. Eh, če bo IKAO izključil regionalne sisteme in dogovore, potem bomo imeli velik problem. Hvala lepa, sedaj pa gospod Lize. Hvala lepa, gospod predsednik. Podnebni problem eh, seveda zahteva mednarodne rešitve in zaradi tega se želim najprej zahvaliti vsem tistim, ki se v komisiji, državah, članicah in v parlamentu eh, trudijo, eh, da bi dali svoj prispevek za mednarodno rešitev. Dober znak je tudi, da je predložila industrija dokaj ambiciozen načrt eh, naprimer eh, zmanjšanje 50 odstotkov eh, emisij. Eh, torej, mi želimo imeti mednarodno rešitev in zaradi tega je Evropska eh, unija ustavila dvakrat eh, spreto zakonodajo, naprimer ETS eh, se ne uporablja mednarodno, velja za polete znotraj Evropske unije. Eh, obstoječa zakonodaja če ne bomo spremenili, pravi, da se bo v naslednjem letu zakonodaja v polni meri ponovno uporabljala. In v zakonodaji tudi piše, da eh, zakonodaje ne uporabljamo v celoti eh, eh takrat za mednarodne interkontinentalne polete, eh, ki se začenjajo in končajo v Evropski uniji, če bo prišlo do ustreznega mednarodnega dogovora. In sedaj smo pri redukciji in to, kar eh, je sedaj predlagano, ni zmanjšanje, ni redukcija. Eh, to ne odraža niti tistega, eh, kar je IKAO sam eh, sklenil in sicer eh, rast brez porasti izpustov oglika in tudi kakovost offsetov ni uredna ena, mi v Evropskem eh, parlamentu eh, imamo pač nek predlog, kjer pač eh, vse to odpravljamo za druge industrijske panoge, naprimer jeklarstvo in tako naprej. In ne more biti, da je to edina stvar, edino letalstvo, ki vidi v tem edino rešitev. E, torej, e, mi, jaz sem tudi e, preveril, kakšno je uradno stališče Nemčije. Iritiran sem, ker pač tudi predstavnik komisije govori o tej pilotni fazi. Torej, če se ogledam, kaj se je zgodilo po Parizu in kaj zahtevamo od eh, industrije, potem eh, smo zelo ambiciozni pri eh, varstvu podnebja. Jeklarska industrija se pritožuje in mi smo sklenili, da bomo energetsko intenzivnim industrijam v Evropi omogočili, da zadihajo. To je vse ambiciozno, kar imamo na drugih področjih pri IT kao pa nimamo ambicij. E, in sedaj govoriti o pilotni fazi. Torej, ta nemški predstavnik je dejal, da je inženir in kot inženir ima rad pilotne faze. Vendar eh, naj tu predstavim neko drugo sliko. Pri podnebni zaščiti sedaj nismo v fazi ohlapne nejasne razprave. Mi smo se zavezali k ukrepanju in vsakemu inženirju in odgovornim pri letalski industriji bi očitali, eh, če bi eh, eh, rekli, da bo letalo morda Eh, se zrušilo in mi pa sedaj šele eh, uvajamo eh, pilotne faze. Torej pri podnebni zašiti je treba že sedaj ukrepati in moram reči, da se mi zdi grozljivo, da omenjajo besedo pilotna faza. E, pravite, da je to Evropska unija tudi delala, vendar to se je zgodilo leta 2005. To se je začelo leta 2005 in od naše industrije zahtevamo bistveno več od same pilotne faze. In tudi pri letalstvu se ne moramo delati, kot e, da živimo v času pred 15 leti. In zaradi tega e, tudi ne obstaja opcija, da bi Eh, Evropska unija zavrnila eh, mednarodni dogovor. Mi moramo v naslednjih eh, tednih doseči maksimum in vsak mednarodni dogovor je boljši od ničesar. Obstaja pa tu ena odločena zadeva. Če se v Monrealu odloči, da lastnega ETS-a ne smemo več uporabljati za letalski promet, potem je konec uh, heca. Uh, obstaja zakonodaja in ne morem si predstavljati, da bi ta odmor, ta parlament sklenil ob eh, šipki pogodbi uh, končati lastni ETS. Ta ETS velja v Evropski uniji in mi smo tudi uh, predložili spremembe za poročilo Duncan, da bi to bilo bolj eh, ambiciozno in mi želimo pomagati tudi jeklarstvu in tudi drugim industrijskim panogam. Potrebujemo neko pravičnost, vendar ni opcije, da bi to eh, končali znotraj Evropske unije in mi se moramo vprašati, kako bo v prehodni fazi eh, do leta 2027 kaj bomo pač ohranili od lastne uh, ureditve. To bo težavna naloga. Če Evropska komisija in države članice, ki se pogajajo v Montrealu, uh, eh, podpišejo uh, uh, sporazum, zaradi katere bi bilo nemogoče izvajati veljavno zakonodajo Evropske unije, potem je to kršitev prava. E, in upam, da se tega zavedate. Mi imamo zakonodajo in komisija mora braniti e, našo zakonodajo. In tu je moje glavno vprašanje, ali se komisija tega zaveda in v kateri nesporni e, obliki ste to sporočili in komunicirali in kako to nameravate še storiti v naslednjih tednih. Hvala. Eh, hvala lepa. Sedaj pa gospod Eichhout. Hvala lepa, hvala lepa tudi eh, kolegom, da so ostali tako uljudni. Potem meni ni treba. Eh, uvodne izjave so bile šokantne. Če slišim to, kar je rekla komisija, sliši se, kot da bi bili predstavniki IK. Jaz sem mislil, da se pogovarjamo z Evropsko komisijo. Če sem slišal. Eh, da obstaja nek eh, koš ukrepov, to nam IKAO vedno pravi, eh, govorijo nam, eh, da bodo imeli biogoriva za letalstvo, ki pa še dolgi, dolgo ne bo pripravljeno. Pozabljate pa eh, povedati, da se bo zakonodaja eh, za začela eh, izvajati šele po letu 2027, se pravi deset let se ne bo nič zgodilo. Airbus in eh, Boeing bi eh, lahko že sedaj izpolnili zahteve po učinkovitosti. Vi pričakujete napredek, vendar na pričakovanjih in upanju ne gradimo napredka. Torej, obstaja koš ukrepov, vendar ta koš ni napolnjen z učinkovitosti tehtnimi, dobrimi zadevami in zaradi tega je eh, eh, evropski sistem zelo pomemben. Evropa je vedno rekla, da se mora novi sistem začeti izvajati po letu 2021. Pika. E, in sedaj komisija pravi, e, tudi mi smo imeli pilotno, pilotno fazo za ETS pred desetimi leti. Marsikaj se je pa spremenilo od tedaj. Če pa sedaj govorimo o pilotni fazi, joj, ali je to res e, izjava Evropske komisije, ali so vam v Montrealu prali možgane. Ne govorite o tem, mi vemo, kako ETS dela. Kitajska sedaj dela pilotne projekte o ETS-u. Ne govorimo, prosim, o pilotnih projektih tudi čez pet let. Potem pa pravite, eh, da eh, bo prišlo do počasnega uvajanja eh, in pristopanja. Sedaj pa govorimo o prostovoljni schemi po letu 27 in potem pa bodo še mogoče izjeme in o kriterijih se bo še razpravljano. Se pravi, phasing in počasno začenjanje se bo začelo leta 27. In uh, to pomeni velikansko odstopanje od izhodišča in to je nespremljivo. Kje je tu Evropska komisija kaj naredilo? Uh, očitno je. Uh, Evropska unija že pripravljena to sprejeti v Montrealu septembra ali oktobra. To je šokantno. Kaj ti mi se odpovedujemo vsemu, za kar smo se zauzemali? Mi želimo eh, globalni eh, sistem globalnih tržnih ukrepov, ki se začne leta 1991 eh, in ne pozneje. Morda bi imeli eh, opcijo eh, phasing in, az, in počasnega eh, pristopanja za določene države. O tem moramo govoriti. Očitno pa se je komisija vsemu že odpovedala in sedaj gremo v Bratislavo ali kamorkoli že in upamo, da bomo lahko prepričali druge države, da bodo del te prostovoljne scheme. Ne, to ni tisto, kar smo hoteli. Peter je vedno zelo vljuden eh, in pravi, ne smemo blokirati. Jaz pa pravim, zakaj naj bi dali svoje soglasje temu? In če ob tem niso dovoljene niti regionalne scheme, eh, se mi smili eh, Evropska unija in Evropska komisija. Upam, da bodo zaslišali naš glas in da bo ta bolj odločen od tega, kar smo slišali danes zjutraj. Kaj ti slišali bomo? uh, sporočila iz Montreala in upam, da ima tudi Evropska komija svoje uh, kanale komunikacije in da bodo tu odločni. Veselim se torej Montreala in Julie pravi, da se kot politiki moramo včasih tudi eh, prilagajati drugim oblikam diplomacije. Toda jaz bom poskrbel, da bodo zaslišali eh, tudi moj glas. Morda bom nekoliko manj Eh, odločen in odkrit, Đuli eh, dobro vpliva name, vendar eh, bistvo pa se bo imalo s tem, kar sem sedaj rekel, da je to nespremljivo. Hvala lepa. Gospa Šrajer-Perek. Hvala lepa, gospod predsednik. Mene so spraševali tudi eh, kolegi iz eh, nizozemske letalske industrije in njih vse to skrbi. Mi seveda govorimo o emisijskih eh, standardih, vendar tu gre tudi za ohranitev lastnega letalskega sektorja v Evropi. V ponedeljek smo ves dan govorili o kmetijstvu in kmetih v parlamentu in mi ne smemo povedati, da je tudi letalski sektor zelo pomemben za Evropo in V zvezi s tem imam še vprašanje. Morda bi lahko nekdo pozitivno odgovoril na to. E, tudi kritiki, ki sem jih ravno kar slišala. V tem trenutku je tako, e, da interkontinentalni e, poleti ne sodijo pod ta sistem ETS-a in mi se bojimo, da se bodo velike letalske družbe koncentrirale na velika letališča zunaj Evropske unije, kjer eh, bali so se eh, tudi, da se bodo prestavili bolj na letališča, ki niso pod vplivom na IKA, eh, da se bo vse preselilo v Kitajsko, v Dubaj in tako naprej. Eh, torej, jaz sem za varstvo podnebja, vendar eh, želim biti tudi realistična in vedeti, kako so stvari načrtovane. Hvala lepa. Nihče od poslancev ne prosi več za besedo in zaradi tega besedo dajem komisiji, da da odgovore. Much, um, uh, Mr. Chairman. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi poslancem in poslankam za njihove eh, komentarje in vprašanja. Hvala lepa tudi, da ste bili tako eh, odkriti, to cenim, eh, kaj ti to nam da tudi nekaj podpore za argumentacijo, ki jo pripravljamo. Eh, zagotavljam vam, da delamo vse za to, da bi dobili čim boljši rezultat, zavedamo se, eh, da so podpore pomembni rezultati. Eh, časovni okvir mehanizma še ni jasen. Evropska unija je hotela, da bi se mehanizem začel uh, leta 2021, vendar mi nismo sami in mi želimo, da bi imeli obvezno schemo čim prej. Vendar v mednarodnem kontekstu je to tudi stvar pogajanj. Tam uh, imamo tudi druge partnerje. Pomembno je, da so vključene Kitajska, afriške države in to moramo tudi upoštevati pri pogajanjih. Želimo čim boljši spremljivi rezultat eh, in tudi glede regionalnih schem. To sem uh, slišal jasno. Uh, Kaj menite glede regionalnih schem in ETS-a? Ali to razumemo? To dobro razumemo in to je tudi v eh, srčiki našega stališča, eh, s katerim smo šli na pogajanja. Evropska unija je opazovalec v IKAV in eh, člani Evropske unije so člani IKA. Mi smo sicer enotni, vendar odvisni od dela eh, držav članic in mi moramo zagotoviti seveda eh, visoke ambicije. Mi želimo pač vključitev večjih letalskih eh, držav, če pa govorite o odstotkih. V tem trenutku je vse zelo krko in pogajanja tečejo. Marsikaj je odvisno od tega, katere države se bodo vključile, se odločile za opt-in, ne bi eh, špekuliral, eh, kako bomo dosegli največjo okoljsko pokritost. Spraševali ste po Združenih državah, ali eh, ustrajajo na ekskluzivnosti. Imeli smo dobre pogovore z njimi v zadnjih mesecih in mislim, da dobro razumejo naše stališče in v kontekstu tega dobrega razumevanja prečakujemo, da bo tako tudi ostalo. E, sedaj imamo v resoluciji formulacijo, ki bi bila tudi za nas e, spremljiva. Imeli smo celo vrsto vprašanj o e, Eh, točkah. Eh, eh, in tu gre pa seveda za sisteme, izmenjave eh, teh eh, emisijskih točk in eh, to gre za delo, ki se nadaljuje. To se bo nadaljevalo tudi po končanju skupščine in ti kuponi so del stališča, za katero se bomo zauzemali tudi po um, skupščini, potem proces eh, revizije in pregleda. Eh, v resoluciji je zapisano, da je to eh, tekoče delo in mi želimo imeti dober proces pregleda. In vse to je delo, s katerim se bomo ukvarjali po skupščini. torej eh, kakovost regionalnih sem, nadaljevanje regionalnih sem, kakovost eh, offsetov, potem pa eh, pilotna faza. Ja, pilotna faza to je izraz, ki je improvizacija. Semantično tudi ni najboljši izraz. Torej, mi želimo imeti čim večje število držav, ki jih to pokriva. In, še enkrat, mi želimo imeti obvezno schemo po letu 2021 in delamo na tem. Vendar dejstvo je, da se moramo pogajati tudi z drugimi državami. Nismo sami na pogajanjih in nikakor pa nismo spremenili svojih ambicij. V tej fazi. Um, vidimo, kakšni so verjetni izidi, vendar pogajanja se eh, izvajajo, še tečejo, ne morem eh, napovedati rezultata. Eh, lahko samo ocenim sedaj pogajanja in kaj je sedaj na mizi. V naslednjih tednih eh, na skupščini, ki bo. Eh, eh, Čez uh, manj kot en mesec bomo pa vedeli več. sodelovanje eh, s partnerji je odločilnega pomena. Ko imamo pač sistem z določbami o opt-inu, eh, o prostovoljnem priključevanju, moramo imeti eh, Eh, možnosti, da zagotovimo čim večjo pokritost, da se čim več držav odloči za sodelovanje in na ta način bomo dejansko tudi eh, povečali pokritost v celoti in to je pravzaprav tudi del našega angažmaja. To je v glavnem, aha, izkrivljanje konkurence v tem trenutku ne pričakujemo izkrivljanja konkurence, eh, vendar bomo to spremljali in se pogovarjali tudi s partnerji in državami članicami in mi bomo pač eh, poiskali eventualne dodatne argumente ki bi nam pomagali, vendar v tem trenutku pravzaprav ne pričakujemo teh težav. Že prej sem povedal, mi želimo, da bi ključne eh, letalske države od samega začetka sodelovale in da bi eh, pokrili glavna mednarodna vozlišča. In sicer od samega začetka veljave tega sistema. Mislim, da sem poskušal pokriti vse, vaše vprašanje in komentarje in vam dati nekaj odgovorov. Ja, vprašali ste tudi, kdaj bomo imeli eh, rezultate sveta IK. Pričakujemo informacije na spletni strani IK eh, in sicer v kratkem. Eh, dejansko vprašanje, Eh, zamujajo. Eh, torej, sestanek je bil petek, eh, pričakovali smo informacije nekoliko prej, vendar pričakujemo jih zagotovo še ta teden in tam bodo tudi vsi elementi. In mi tudi ne bomo imeli pač nekega besedila z oglatimi oklepaji. Upam, da bo IKO te informacije objavil v naslednjih 24 urah. in torej mi bomo tudi videli, kakšno bo dokončno besedilo po sestanku sveta. IKA. Torej, razumem vaša stališča, razumem, eh, da mora sistem globalnih tržnih ukrepov biti uh, ambiciozen, To ima mednarodne implikacije, tega se zavedate, tu je vključenih veliko partnerjev, eh, ki jih moramo upoštevati za dober rezultat. Eh, eh, neuspeh za nas ni opcija. Tu gre za prvo sektorsko svetovno schemo in mi želimo seveda tu biti čim bolj ambiciozni. In s tem ciljem v mislih bomo pač delali naprej. Hvala lepa. Then, uh... Najlepša hvala. Torej, lahko pridemo k naslednji točki na našem dnevnem eh, redu. Gre za mnenje gospoda Zanje in sicer na uh, poročilo Eh, odbora za promet, ker je za eh, strategijo za letalsko industrijo v Evropi. Beseda je vaša, gospod eh, Zani. Dragi kolegi, kot najbrž veste, so osnutki mnenja izjemno omejeni, kar zadeva število črk. In zato sem se skušal osredotočiti na najpomembnejše vidike letalstva in predvsem na okoljski vidik. Osredotočil sem se na izpuste CO2-ja, ki jih povzroča eh, letalstvo in pa na potrebo po vzpostavitvi eh, mednarodnih eh, tržnih ukrepov. Torej ta osnutek predstavlja zgolj izhodišče. Veselim se že eh, vaših eh, nadaljnih eh, komentarjev in pa predlogu sprememb. Tudi sam nameravam uložiti nekaj predlogu sprememb. Seveda je letalska strategija za Evropo zelo obsežno področje, ki ima tudi zelo pomembne posledice. V pariški pogodbi letalstvo ni omenjeno. Ampak zavedati se moramo, da eh, če letalski sektor ne bo prispeval k našim eh, mednarodnim prizadevanjem, potem naših ciljev zagotavo ne bomo dosegli. Izpusti iz letalske industrije naj bi eh, bili sedemkrat večji leta oziroma višji leta 2015 kot leta 1990. Če tudi vsak eh, nov eh, tip eh, letala poskrbi za 15 do 20 odstotno zmanjšanje emisij. Torej, potreben je večji prispevek letalske industrije, če se želimo uspešno boriti proti podnebnim spremembam, proti onesnaževanju zraka in tako naprej. Sistem trgovanja z eh, emisijami, boj proti podnebnim spremembam, eh, zmanjšanje onasnaževanja, vse to so pomembne teme, eh, o katerih bom nadalje govoril v svojem mnenju. Poslati moramo jasno sporočilo odboru za promet, ki je pristojen odbor za to področje, krati pa tudi komisiji in državljanom. Pomembne so raziskave in razvoj, uporaba biogorjev, eh, pomembni so okoljski vidiki in tako naprej. Rad bi izrazil svojo zaskrbljenost. Ker odbor Agri ne bo eh, pripravil eh, mnenja zaradi postopkovnih določil, Če eh, imajo kolegi eh, kakšne predloge glede kmetijskega področja, eh, naj jih prosim predstavijo in jih bom vključil v svoje mnenje. Brez raziskav in razvoja eh, napredka v letalski industriji ne bo, torej zares sem prepričan, da moramo nadaljevati z vlaganjem v raziskave in razvoj. In uh, še to, gospod predsedojoči, ne smemo pozabiti na potrošnike. Eh, zmanjšati moramo upravno breme, izboljšati infrastrukturo in pa eh, zmogljivosti tako letališč, kakor tudi letal, vendar pa stroškov ne smejo nositi potrošniki. Naj s tem zaključim, to je le prva razprava, veselim se vaših predlogov, predlogov sprememb in pa sodelovanja za poročevalci v senci. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospa Gardini, v imenu gospoda uh, eh, Bučelja. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči kolega Patričelo mi eh, je eh, dal svoj prispevek, opravičuje se, da ne more biti tukaj, vendar pa on sodeluje pri pripravi tega eh, mnenja. Torej, drage kolegice in kolegi, kot je bilo že povedano, letalski sektor predstavlja zelo pomembno področje za gospodarski razvoj za Evropsko unijo letalski sektor lahko poskrbi za ustvarjanje novih delovnih mest in predstavlja pomembno gospodarsko gonilo v Evropski uniji. E, skoraj e, dva milijona oseb sta zaposlena v letalski industriji in e, dobiček znaša 110 milijard evrov. Liberalizacija notranjega trga letalskih storitev v zadnjih 20 letih in nenehna rast povpraševanja uh, sta vodila v uh, rast letalskega sektorja v Evropi. Še zmeraj pa obstaja veliko možnosti za razvoj. Leta 2035 naj bi letalski eh, promet v Evropi obsegel 40,4 milijona letov. To je 50 odstotkov več kot leta 2020. Torej, eh, strategija Evropske unije za to področje eh, je ključnega pomena, potrebno je izboljšati ta sektor, eh, kar zadeva konkurenčnost in pa učinkovitost. To je ključnega pomena, če želimo zagotoviti rast evropskega gospodarstva, če želimo okrepiti industrijo v Evropi in če želimo ohraniti vodilno vlogo Evrope v svetovnem pogledu. Poleg tega, pa se je Evropska unija zavezala, da bo vzpostavila trajnostno letalstvo. To bi pomenilo prednost ne le eh, za eh, podjetja, za letalske družbe, ampak eh, tudi za evropske državljane, ki bi lahko tako potovali po ugodnejših cenah in pa varnejše. Torej, pozdravljam besedilo, ki ga predlaga kolega Zani. To poročilo je zagotovo dobro zastavljeno zahvaljujoč eh, razpravi in eh, zahvaljujoč predlogom sprememb, ki jih bomo skupaj z eh, kolegi predstavili. Uh, mislim, da bomo lahko na koncu uh, eh, pogajan uh, eh, sprejeli mnenje, ki bo v skladu uh, z našimi pogledi. In to mnenje moramo potem seveda predstaviti odboru za promet. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Dorfman, naslednji na vrsti. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Evropska letalska industrija se srečuje z velikimi izzivi izpusti CO2, -ja, eh, preobremenitev eh, zračnega prostora, varnost letalskega prometa predolgo traja, da uh, se bi kaj premaknilo in zato potrebujemo uh, letalsko strategijo. Danes eh, bomo razpravljali o okoljskih vidikih letalske industrije. Zdi se mi absurdno, da je letalski promet izključen iz uh, poriške, pariške pogodbe. Uh, Eh, za vse druge sektorje veljajo vedno strožje eh, zahteve, zakaj eh, torej letalska industrija zmeraj predstavlja izjemo, kaj ti letalska industrija povzroča toliko izpustov CO2. -ja. Veselim se že te razprave in upam, da bomo dosegli dober kompromis. Thank you very much. Um, Hvala lepa. Eh, jaz bom kratek, pravi gospod Eichhout. Eh, glede na to, da je eh, mnenje seveda omejeno, kar zadeva dolžino, mislim, da ste izpostavili vse pomembne točke v naših predlogih sprememb, bomo le dopolnili tisto, kar ste že izpostavili. Mislim, da je pomembno govoriti o enotnem evropskem nebu, kajti to je pomembno tudi z okoljskega vidika. Seveda bomo Eh, predstavili nekaj predlogov sprememb eh, glede drugih izpustov, ne le eh, glede oglikovega dioksida. In dejali ste, da bomo nadaljevali z schemo trgovanja z emisijami v Evropi, če tudi nimamo mednarodne scheme. Mislim, da je potrebno to nekoliko spremeniti. Potrebno je dodati učinkovit uh, sistem uh, trgovanja z emisijami potrebujemo na globalni ravni, šele potem ga bomo prevzeli, sicer bomo nadaljevali z evropskim sistemom. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Afronte. Ne. Gospa Grostet. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. dokument, ki nam ga je predlagala Evropska komisija, eh, je dobra osnova eh, za zmanjšanje eh, okoljskega odtisa letalskega sektorja. Poleg tega pa bomo lahko na ta način okrepili tudi njegovo učinkovitost, kajti ta sektor zaposluje 2 milijona oseb. Gre za pomemben eh, gospodarski stebr Evropske unije, eh, zato eh, je potrebno poskrbeti, da bo ta eh, sektor bolj upošteval tudi okoljsko problematiko. Osredotočiti se je potrebno predvsem na podporo, eh, ki jo moramo zagotoviti za vzpostavitev eh, enotnega evropskega neba. Eh, poleg tega moramo podpreti tudi projekt eh, CESAR odpraviti eh, je eh, potrebno eh, zamude, zmanjšati je potrebno okoljski odtis vsakega leta, hkrati pa je potrebno znižati stroške. Torej, na vsak način potrebujemo enotno evropsko nebo in e, pospešiti moramo izvajanje programa SESAR. E, naj dodam še, da je podpora raziskavam v aeronautičnem sektorju še kako e, pomembna kajte mislim, da se moramo soočiti z izpusti pri eh, izvoru. Eh, torej moramo podpreti eh, letalski sektor eh, tako, da eh, bodo izboljšali motorje, eh, ki eh, poganjajo letala. Najlepša hvala, sedaj pa bomo prisluhnili komisiji, gospod Forni. Grazie, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Evropska komisija je zelo zadovoljna, da je odbor za okolje eh, oziroma da odbor za okolje pripravlja mnenje na to temo, na eh, temo letalske strategije, ki jo pripravlja Evropska komisija. Zelo veseli smo tudi, da eh, člani eh, tega odbora že razmišljajo o vplivu letalske industrije na evropsko gospodarstvo. To je bila tudi prva točka v sporočilu Evropske komisije. In še zmeraj to ostaja ena izmed najpomembnejših eh, točk, ki bi jih radi danes izpostavili. Zanima nas, kako se bo to besedilo naprej razvijalo eh, in eh, pričakujemo že vaše mnenje, ki ga boste posredovali v odboru za promet. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. v zaključek naše razprave pa še eh, pripravljalec mnenja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Verjamem, eh, da ni eh, bilo nobenih zaris kontroverznih točk prispevki vseh kolegov, predvsem poročevalcev v senci, so bili v skladu z mojim mnenjem, veselim se njihovih predlogov, komentarjev in tako naprej in upam, da bomo pripravili dobro mnenje. Najlepša hvala. No, naj vas spomnim še na eh, časovnico. Rok za vložitev predlogov spremembe 6. september ob 12. uri. Eh, glasovali bomo 29. septembra v odboru Tran eh, pa 10. novembra. Potem pa bomo decembra o tem glasovali na plenarnem zasedanju. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki na našem dnevnem redu in sicer gre za sklep sveta o sklenitvi pariškega sporazuma sprejetega na podlagi okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja v imenu Evropske unije. Razpravljali bomo o tej točki in pa o pa v konferenciji Organizacije Združenih narodov o podnebnih spremembah 2016 COP22 v Marakešu, Maroku od 7. do 18. novembra. Jaz bom eh, kar takoj začel, sem namreč poročevalec za osmo točko in eh, preklopil bom eh, na italijanščino. Pariški sporazum in na to je potrebno spomniti, predstavlja pomemben zgodovinski korak v eh, boju proti podnebnim spremembam. Gre za ambiciozen in uravnotežen sporazum, eh, ki je tudi pravno zavezujoč. Evropska unija je igrala ključno vlogo pri eh, sprejetju tega sporazuma in to je potrebno poudariti. Čeprav eh, vsi poznate vsebino tega sporazuma, jo bom nakratko orisal. Gre za to, da bi ohranili zvišanje temperature Eh, pod eh, dvema stopinjama v primerjavi z eh, obdobjem pred industrijsko revolucijo. Gre tudi za načrt, da cilje zaostrimo v prihodnosti. Želimo globalen pristop k znižanju emisij pomembna je tudi široka udeležba eh, vseh držav, kar je eh, pomembna razlika v primerjavi z prejšnjimi eh, sporazumi. Sporazum, pariški sporazum, vključuje vse večje države, ki so tudi glavne povzročiteljke izpustov. Danes eh, govorimo eh, o eh, ratifikaciji tega sporazuma v imenu Evropske unije. Ga je sprejel Evropski svet in sprejele so ga tudi vse države članice na slavnostni seji 22. aprila v New Yorku. Ta sporazum bo stopil v veljavo, ko bo vsaj 55 eh, udeleženk, ki predstavljajo 55 odstotkov eh, toplogrednih eh, plinov, Združenim narodom predložilo podatke o ratifikaciji tega sporazuma. 178 držav je podpisalo uh, ta uh, sporazum in 26 držav je predložilo uh, instrumente za ratifikacijo uh, Združenim narodom. Uh, Francija, Mačarska in eh, Avstrija so že pripravljene eh, na predložitev eh, instrumentov za ratifikacijo Združenim narodom, ampak čakajo na eh, druge države članice Evropske unije države, eh, ki so zaenkrat eh, ratificirale eh, ta sporazum, predstavljajo le en odstotek svetovnih toplogrednih plinov. Če želimo, da bi ta sporazum stopil v veljavo leta 2016, potem si moramo za to vsi prizadevati. Eh, ne znam si predstavljati, da bi ta sporazim stopil v veljavo eh, brez eh, udeležbe Evropske unije, glede na to, da je Evropska unija odigrala pomembno ulogo pri sprejetju tega sporazuma. Zato vabim svet in pa države članice, da sprejmejo ustrezne ukrepe za ratifikacijo na evropski nacionalni ravni v letu 2016. 6. marca 2015 eh, je Evropska unija eh, predložila eh, svoje prispevke k znižanju toplogrednih plinov in države članice so podale nacionalne predloge. Zmanjšati želimo izpuste toplogrednih plinov za 40 odstotkov do leta 2030 za najmanj 40 odstotkov pomembno je, da ratificiramo ta uh, sporazum, uh, ki uh, je bil izpogajan. To bi namreč predstavljalo močno sporočilo o vodilni vlogi Evropske unije in pa njenih držav članic. Potrebno je nadaljevati z prizadevanji za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, tako na evropski, kot tudi na svetovni ravni. Uh, Ratifikacija pariškega sporazuma mora biti ena izmed temeljnih prioritet Evropske unije. Prosim vas eh, torej, da podprete mojo zahtevo svetu, da eh, čim prej sprejme ustrezne ukrepe eh, za namenom ratifikacije pariškega sporazuma. Usporedno z postopki ratifikacije na ravni držav članic. Združenemu narodu je potrebno predložiti načrt eh, pred koncem leta 2016. Sedaj pa skupna razprava. In kar takoj eh, vabim, da o tem spregovorijo tudi eh, kolegi, ki so podpisali resolucijo oziroma kje pripravljajo eh, poročilo o COP22 v Marakešku. Žilprnjo. Gospod predsedujoči, kot ste ravno kar povedali, je čas, da po eh, COP21 v Parizu eh, Evropska unija preide k konkretnim dejanjem kot poročevalec za COP21 eh, lahko ugotovim, eh, da, eh, je, da so zamude pri ratifikaciji na nacionalni ravni zaskrbljujoče in me močno skrbijo, kaj te države članice Evropske unije, nekatere države članice imajo zakonodajo, ki ni dobro zastavljena. Poleg tega eh, pa je eh, potrebno eh, dobro pregledati tudi zakonodajo na evropski ravni. Recimo, ko gre za premogovništvo, ki povzroča visoke izpuste. Torej, gospod predsedujoči, vstaj 55 držav mora ratificirati Eh, to, ta sporazum in predstavljati morajo vsaj 55 odstotkov izpustov uh, toplogrednih plinov. Uh, vi ste govorili o 26 državah, ki predstavljajo manj kot 2 odstotka uh, svetovnih uh, izpustov. Uh, le toliko je držav, ki so ga danes ratificirali ta sporazum. Torej, uh, Eh, potrebno je pospešiti ta postopek, eh, tako da eh, bi kaj dosegli že pred naslednjo konferenco COP22 v Marakešu. Čas je, da pridemo k konkretnim dejanjem, seveda. je zapričakovati, eh, da Kitajska, ZDA, Indija, Amerika in pa Evropska unija eh, zaustajajo pri eh, ratifikaciji tega sporazuma. Jaz bi rad uložil predlog, predlog spremembe, v katerem bo zahteval, da Evropska unija ratificira ta sporazum in da ne čaka na to, da bo to storilo. Eh, prvih eh, pet eh, držav na lestvici. Ni potrebno čakati na odločitev o ratifikaciji držav članic, da bi Evropska unija lahko to storila na evropski ravni. Kot je dejal predsednik Lavija, moramo še naprej ostati gonilo tega postopka. Govorim o nas kot o Evropski uniji. E, predstavljati moramo vzgled. Ta e, resolucija bo e, predmet glasovanja na prvem eh, oktobrskem zasedanju in preskrbeti moramo za to, da bo eh, ta, to oktobrsko plenarno zasedanje eh, Eh, tudi eh, prispevalo k temu, eh, da bo svet čimprej sprejel odločitev, ki jo bo lahko posredoval Evropski komisiji in da bo prišlo do ratifikacije. Martin Šulc je povabil se Golen Royal na to zasedanje kot predsedujočo COP21. Gospod predsednik, rad bi spregovoril tudi o eh, drugi resoluciji, ki se nanaša na pripravo eh, naše resolucije glede COP22. Eh, nekaj eh, predlogov sprememb je, ki jih bomo so podpisali eh, z kolegom oziroma ki jih bomo so podpisala z kolegom eh, Lajnenom. Eh, Eh, ki ga danes žal eh, ni z nami. Mm, gre predvsem eh, za inovacije, za boj proti podnebnim spremembam, za uvedbo davkov, za reformo evropskega sistema izmenjav, za vzpostavitev pravega kružnega gospodarstva, za Eh, okrepitev eh, področja obnovljivih verov energije, eh, ti predstavljajo velik izziv. Če želimo zagotoviti nizko oglično gospodarstvo v Evropi, poleg tega se je potrebno posvetiti tudi fosilnemu sektorju oziroma sektorju fosilnih goriv. Eh, in eh, znižati je potrebno eh, izpuste toplogrednih plinov v kmetijskem in pa prometnem sektorju. Razvite države naj bi zagotovile 100 milijard na leto za države v razvoju. Okrepiti je potrebno tudi potencijal afriških eh, držav za proizvodnjo obnovljivih verov energije. Potrebno je razpravljati tudi o posledici podnebnih sprememb eh, na eh, migracije. Govoriti je potrebno o statusu podnebnih beguncev in tako naprej. Vse to nas torej čaka na COP22 v Marrakešu. In seveda Eh, moramo omogočiti tudi sprejem eh, evropske zakonodaje in čist sicer čim prej eh, v letih 2016-2017. Najlepša hvala, Peter Lise. Dank, ja, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kar zadeva ratifikacijo v Parizu, bi rad podprl predsednika eh, Giovannija Lavio in zahvaljujem se drugim skupinam, da so eh, se strinjale z postopkom, eh, kajti želimo zagotoviti, da bi parlament poskrbel za pogoje za ratifikacijo in to čim prej. Hvala lepa vsem, ki pri tem pomagajo. Sedaj pa k resoluciji na temo Marakeša odgovornost je v rokah Evropske ljudske stranke. Želimo čim večje, eh, čim večje soglasje eh, strani vseh eh, skupin, pa tudi odborov in kolegicam in kolegom bi rad položil na eh, srce, da podprejo eh, predloge sprememb, eh, ki so bili pripravljeni v odboru ITRE z sodelovanjem vseh skupin. Poris predstavlja izjemen napredek in tudi politično mojstrovino. Eh, to, kar je uspelo eh, francoskemu predsedstvu eh, in tudi številnim drugim, je velik uspeh, ampak zavedati se moramo, da prizadevanja v Parizu še ne zadostujejo, da bi dosegli ta cilj, da ohranimo dvig temperature pod dvema stopinjama. Storiti moramo še več. Uh, Ni dobro, če preveč govorimo o 1,5 stopinje, eh, kajti seveda je to eh, ambiciozen eh, cilj, ampak če nismo niti blizu dvima stopinjama, potem potrebujemo najprej konkretne ukrepe in to bo mogoče le, če si bomo vsi skupaj za to prizadevali. In to pomeni, da Evropska unija sama tega ne bo mogla doseči in seveda mora biti Evropska unija pripravljena, Eh, da eh, stori še več, kot je obljubila. Vendar pa to ne bo imelo nobenega političnega učinka, če eh, se ne bomo uskladili z drugimi političnimi partnerji. Torej videli bomo, kaj se bo zgodilo po volitvah v ZDA. Če bo zmagal Donald Trump, bo vse skupaj zelo težko. Eh, če pa eh, bo zmagala Clintonova, eh, potem se bo splačalo pogajati. Lahko podprem predloge sprememb, ki podpirajo ta mednarodni postopek. Po eni strani je seveda potrebno doseči dosego ciljev v Evropski uniji, krati pa je to potrebno povezati tudi z mednarodnim okvirom za Evropsko ljudsko stranko je predvsem pomembno, da eh, preprečimo selitev eh, podjetij iz eh, Evropske unije in zato potrebujemo enotno svetovno situacijo da bi to dosegli. Potem pa k temi podnebnih beguncev. Imamo dob, dober kompromis v besedilu, ki smo ga sprejeli v eh, lanskem letu in v predlanskem letu, zagotovo je eh, zaželjeno, eh, da bi vzpostavili poseben status za podnebne begunce, ampak v tej situaciji bi bilo to zelo težko. Torej, mislim, da moramo ostati pri besedilu, ki trenutno služi kot podlaga ali pa bi podprli predlog spremembe eh, Julie Gerling, eh, to je predlog 171, ki to še nekoliko bolj izpostavlja. Zahtevati pravno določilo v tem trenutku pa eh, zagotovo ne bi bilo smiselno, saj bi na plenarnem zasedanju hitro prišlo do težav. Postopek eh, za pripravo te resolucije ni najbolj posrečen, eh, kajti Eh, zelo malo časa imamo in želel bi si, da, eh, se bomo, eh, da bi se lahko bolj intenzivno pogovarjali o kompromisih. Rok za uložitev predlogov glede glasovanja, glede ločenih glasovanj in glasovanj po delih je že jutri ali pa celo danes večer, ne vem, ne spomnim se in eh, prosil bi, da to nekoliko prestavimo. Vsi smo se komaj da vrnili z počitnic eh, in eh, soočeni smo bili z tem izjemno kratkim rokom, torej prosil bi sekretarjat in pa predsednika odbora, če eh, ne bi bilo mogoče tega roka prestaviti na ponedeljek, tako da bi imeli priložnost, da se pogovarjamo o eh, ločenih glasovanjih in glasovanjih po delih. Na ta način bi lahko sprejeli tudi kompromisne predloge sprememb. Danes večer bo to zelo težko doseči, to je torej moj predlog, kar zadeva sam postopek. In v zaključek še ena točka, ki se meni zdi izjemno pomembna. Evropska ljudska stranka želi preprečiti eh, selitev eh, sedežev podjetij v eh, tujino, želimo pa tudi ambiciozno podnebno politiko in eh, V uh, skupini uh, sem sodeloval tudi z kolegi iz odbora za industrijo. Ivo Belet je bil uh, eden izmed uh, najpomembnejših na tem področju. Želimo, da bi storili več tudi uh, na področju uh, stavb. In to lahko dosežemo z direktivo o energetski učinkovitosti. Uh, Evropski parlament eh, je zmeraj zahteval eh, cilj 40 odstotkov, kar zadeva energetsko učinkovitost. Eh, svet in komisija predlagata 27 odstotkov. Ti dve številki se med sebojno precej razlikujeta. In Evropska ljudska stranka tudi ne more podpreti ta predlog 40 eh, eh, odstotkov. Zato sem predlagal predlog spremembe 122, ki bi lahko predstavljal kompromis tukaj znotraj parlamenta in tudi v sodelovanju z drugimi institucijami. Mogoče bi na ta način druge institucije pripravili do tega, da se odmaknejo od cilja 27 odstotkov. Oglejte si predlog 122 in sicer zelo natančno in če je le mogoče ga podprete z eh, okrepitvijo energetske učinkovitosti, bi lahko poskrbeli za ambiciozno podnebno politiko. Hrati pa bi lahko na ta način preprečili selitev industrije iz Evropske unije. Če eh, si bomo prizadevali na tem področju, eh, ne bo več. Eh, selitve podjetij v uh, tujino in se nam s to težavno temo več ne bo potrebno ukvarjati in dobro bi bilo, če uh, bi uh, izšli iz te slepe ulice, 27 odstotkov je premalo, 40 odstotkov je za ELS in za druge inštitucije preveč zato eh, predlagam eh, kompromis vsaj 30 odstotkov z perspektivo, eh, da se posmemo na 40 odstotkov v prihodnosti in prosim bi kolegice in kolege, da podprejo ta predlog spremembe. Najlepša hvala. Thank you very much. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Gerling, izvolite. Hvala lepa. Nimam kaj dosti povedati, kajti mislim, da se vsi strinjamo zlasti glede vašega poročila, kar, ko gre za ratifikacijo. Vem iz vlastnih izkušenj v moje države članici, kjer je situacija nekoliko drugačna, kot veste. In da seveda sedaj tu sodelujemo in rada bi vas spomnila, če se gledate ne, politično agendo Združenega kraljestva je ta ambicioznejša od Pariške konvencije, zato ni razloga za to, da Združeno kraljestvo uh, ne bi ratificiralo uh, tega dogovora razni iz drugih zlog, ki tu se ne bom omenjala. Uh, pogosto gre za administrativne uh, postopke in zaradi tega ne morem tega razrešiti. In zanima me to, kar je povedal eh, Žil glede mnenja, se govorila glede zakonitosti tega, brez da bi države članice to preratificirale. Je to pravno sploh dopustno? Mislim, da bi morali eh, glasovati v parlamentu za. To je naša odgovornost in mislim, da moramo to storiti in na tej osnovi nadaljevati. Sedaj je pomenilo, da države članice to podpre in ratificira. Nenavadno je, da se sprejme takšna konvencija pod vodenjem ene večje države članic EU, potem pa tega države članice ne ratificirajo. Če se še nismo dogovorili glede prozlico bremen, potem je pa tudi nekako razumljivo, da nekatere države članice zlasti večje ne želijo podpisati tega, dokler ne bodo same vedele, kakšne bodo njihove zaveze pod takšno krovno odločitvijo. No, strinjam se z vašim poročilom in vsem, kar notri piše. In mislim, da bi morali spodbujati države članice, naj ratificirajo to konvencijo, vendar jaz ima iz tega delati prevelike težave, kajti mi gremo v smer ratifikacije tega eh, sporazuma, tako da mislim, da gre zgolj za formalnost in moramo na to tudi tako gledati. Potem drugo poročilo. Strinjam se s Petrom, da gre za težavno češavnico. Zdi se, da je vedno tako pri resoluciji, da pri nesprim nikoli nima dovolj časa. Vedno eh, so na dnevnem redu mm, pozno eh, po zimi, takoj po poletnem premoru ali kaj takega in potem nima dovolj časa. No, nekoliko filozofiram, res je danes. Vendar mi kot skupina lahko sodelujemo in lahko hitro pripravimo še en dobre predloge kompromisov. Seveda smo gledali predloge smem, ki jih je pripravil Peter. Mislim, da se vsi strinjamo v veliki meri. Seveda obstajajo določene razlike med nami, vendar mislim, da lahko najdemo neke kompromise. Želim si kratko, jedrnato resolucijo. Ne, da vključujemo druge vprašanje. Moramo se držati osnovnih temeljih tem, ne da zadevo razvedonimo, temveč se moramo osredotočiti na to, kaj želimo doseči v Maroku. Ne more vsakdo uh, vključiti svojo najljubšo temo. Ne, potrebujemo kratko, jedrnato in osredotočeno resolucijo. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Gerbrandi. Hvala, gospod predsednik. Rad bi se osredotočil na upravljanje prehoda v nizkoglično gospodarstvo. To je nekaj, kar me zelo zadeva. Imamo zelo pozitivno scenarij, kjer evropsko gospodarstvo postaje močnejše in močnejše zaradi bolj osredotočene nizkogljične ekonomije, vendar obstaja pa tudi nasproten scenarij, kjer prehod v nizkogljično gospodarstvo se zgodi nenadoma in pozno in žal se mi zdi, da trenutno zadev ne upravljamo na pravi način in da se nam bo zgodil ta drugi negativni scenarij. Rad bi se osredotočil na poročilo, ki je bilo objavljeno februarja letos strani Evropskega odbora za sistematična tveganja. To je bilo dva meseca po Parizu in ni privlekel veliko pozornosti. Je pa zelo pomembno poročilo, ki opisuje ta dva scenarija in nevarnosti, ki izhajajo iz negativnega scenarija. Eno vprašanje je sistematično tveganje v finančnih trgih naenkrat na sprememba od um, vsega, kar je odvisno od oglika. Zato sem predložil dva uh, predloga sprememb. V prvem želim spodbuditi komisijo, da oceni sistematična tveganja s takšno nenadno prelomnico in naj prouči, ukrepe, ki jih je treba sprejeti, da bi se izognili tem tveganjem. In en konkreten ukrep bi lahko bil, in to k temu tudi pozivam komisijo, da pripravi strategijo za uh, nič odstotne emisije do leta 2050 in kako bi lahko prišli do gospodarstva, ki bi bilo brez emisij. To se sliši zelo teoretično, vendar pa je to bistvenega pomena, kajti sprejemamo odločitve. Veliko pravih vprašanj pa se samo odlaga in strokovnjaki pravijo, da zaradi tega lahko pride do velikih tveganj in finančnih izgub, ki jih morda ne bomo mogli prenesti. Zato bi se rad osredotočil na ta dva elementa ki sem ju izpostavil v obliki predlogov sprememb in upam, da bo komisija se lahko tudi na to odzvala. Hvala. Hvala lepa, gospod Eichhout. Hvala lepa. Najprej glede ratifikacije pariškega sporazuma. Mislim, da je to nekoliko malo bolj pomembno, kot meni Julie Gerling to je za Evropo zelo politično vprašanje, če rečemo, da smo voditelji, ko gre za podnebne spremembe na svetovni ravni, potem pa nismo med prvimi državami, ki ratificirajo to konvencijo in poskrbimo z ukrepanje, bi to bila vendarle sramota za Evropo. Tako preprosto je to in veseli me, da je komisija predstavila svoj predlog precej hitro, potem ko je gospod Juncker obiskal Japonsko in G7 in se verjetno zaveda, da mora Evropa hitreje napredovati. Zato je dobro, da je komisija opravila svoje delo in tudi parlament lahko opravi svoje delo hitro. In zato smo tudi zelo bili za to, da bo gospod Levi opravil to delo, ker smo vedeli, da bo on hiter. Ne pravim, da so se vaše poročila hitro pripravljena, vendar to ste hitro pripravili. Težava pa je v državah članicah. Vemo, da Združeno kraljestvo je reklo, to bo storilo čim prej, vendar to ni nič konkretnega. Uh, čim prej je nekaj zelo fleksibilnega. Nekdo je že rekel, da bo uh, milijonar takoj, ko bo to mogoče, vendar to lahko traja tudi nekaj časa. Skratka, Naslednji teden boste Združeno kraljestvo in Kitajska napovedala ratifikacijo, ki se bo zgodila letos, tudi Brazilija bo napovedala nekaj v tej smeri. Skratka, hitro se premikamo, bližamo se tem 55 odstotkom. In kakšne so možnosti znotraj EU, da bodo države članice EU se pridružile letos? Uh, kako predvidevate, kakšen bo razvoj dogodkov v državah članicah? Ali obstajajo kakšne države članice, na katere treba izvajati pritisk, če uh, to vemo, potem lahko. Tu tudi pomagamo, kajti vemo, da nekatere države članice so hitrejše kot druge in kadar obstaja politična volja, se lahko države članice hitreje premaknejo razen morda, ko gre za Belgijo, ki mora zadevo sprejeti v številnih regionalnih parlamentih, vendar če obstaja voljo v regionalnih parlamentih, potem se tudi tam najde pot. In potem resolucija za Marakeš. No, kaj je tu zelo pomembno? Moramo jasno povedati, da Marakeš mora biti tudi konferenca za okrepanje pred letom 2020. Zdi se, da smo nekoliko pozabili na to okrepanje pred letom 2020 in Evropska unija bi tu lahko bila nekoliko strožja. Evropska komisija vedno govori o obstoječe zakonodaji, ki omogoča delovanje pred letom 2020. Mislim, da se je celo komisija e, enkrat sklicevala na zakonodajo IKA za delovanje 2020. Upam, da, se, da bodo sedaj s tem prenehali, ker vemo, kako tam zdaj potekajo. Kakorkoli že ukrepanje 2020 je zelo pomembno. In kaj se mora zgoditi? Bodimo pošteni. Vsi vemo, da imamo na črte, ki so na mizi, vendar to ni dovolj za doseganje priških ciljev. Ne potrebujemo nadaljnih raziskav za to, da vemo, kaj se dogaja. Zato želim pozvati komisijo naj pripravi pripravljen načrt do leta 2018, ki bo ambicioznejši od obstoječih načrtov. Kajte, če mi nimamo jasnega zgleda, da povemo, da, dos, da, da, da, da, da naš načrt INDC ni dovolj, potem katera država članica bo to ustrela, to moramo jasno povedati in komisija mora pripraviti tak načrt. Enako velja za sporočilo o nizkooglični prihodnosti za leto 2050. To je zastarelo, to je preprosto zastarelo. Vsi vemo, da ta načrt je želel zmanjšati oglične uh, izpuste za minus 80 odstotkov. Uh, to so številke, ki so zastarele, zato mora Evropska komisija pripraviti nov oglični načrt. Zato me zanima, da je komisija pripravila nov načrt. In upam, da ne bo tega priložil naslednji komisiji. Kaj ti znova bo potem to znak tega, da je Evropska komisija le lepo govoriči eh, na konvenciji v Parizu in drugod, potem pa doma ne naredi nič. Potem moj komentar glede predloga sprememb 122, ki ga predlaga Peter Liza. Žal mi je, Peter, vendar to bitko ste že večkrat zgubili. Večina članov mm, našega parlamenta želi 40-stotni okoljski cilj. To ste skušali doseči preko poročila ITRE, pa ste zgubili. Sedaj znova to skušate doseči. Spoštujem vašo ustrajnost, vendar ni logično, da od našega odbora zahtevate, da gremo nazaj od tega, kar je že bil eh, sprejet sklep plenarnega zasedanja v poročilu ITRE. Torej, naša institucija si želi 40-stotni uh, eh, okoljski cilj. Spoštujem vaš cilj, da bi našli način, kako doseči svoj cilj, vendar imamo lahko tudi večino brez Evropske ljudske stranke in včasih sem tudi zelo vesel, kadar nam to uspe. Hvala. Hvala. Gospod Afronte, želite besedo? Hvala. Glede ratifikacije lahko le ponovim poziv predsednika. Ratifikacija je potrebna in tudi mora biti pravočasna ne strinjam se s tistimi, ki pravijo, da to ni tako nujno. Ne, to je nujno, mudi se. Ne vem, ali moje države članice počakati Evropsko unijo, da ratificira to konvencijo, ali lahko EU ratificira brez, da bi države članice preratificira. Mislim, da treba ratifikacijo opraviti čim prej. V prejšnjih mesecih smo videli nove znanstvene objave, ki, pripra ki predstavljajo različne modele, ki niso linearni. In ki upoštevajo dogajanje v naravi, ki ni nič linearno. In scenariji teh, iz teh modelov so zelo zaskrbljujoči. Eh, zaradi hitrosti, pa tudi zaradi posledstv teh sprememb. Mi se tu pogovarjamo o času, ki ga podjetja potrebujo za to, da se prilagodijo, vendar zunaj se stvari dogajajo veliko, veliko hitreje in to nas lahko le skrbi. Kar zadeva poročilo, mislim, da je to poročilo precej poglobljeno imamo približno 200 predlogov sprememb, sicer to kaže tudi na to, kakšen interes obstaja za to temo. Tu gre res za horizontalno temo, ki zadeva pravzaprav vse, vsa področja in tudi vse odbore. Ne vem, ali moramo sedaj čakati na to, da bomo videli predloge kompromisov ali nekaj, ti kot vidimo, imamo res kratke roke, o tem moramo glasovati na odbori NV prihodni teden. Kar zadeva samo poročilo, naj povem, da bomo torej obravnavali predloge sprememb. Za nas je kritičnega pomena vprašanje. da obstaja to zaupanje v mehanizem ETS. Nam se zdi, da sistem ETS ne deluje, da ni nikoli deloval in da bi ga morali opustiti. Sedaj pa si želimo ETS razširiti še na globalni ravni zmanjšanje emisij, ki smo jih dosegli, je bolj posledica gospodarske krize in zato, ker je prišlo do uporabe obnovljivih verov energije. Ni to posledica sistema ETS, ta mehanizem. So določene industrije presegle emisije in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 bolj učinkovito, če bi gotovili, koliko lahko privrčujemo in kako lahko dosežemo večjo energetsko eh, učinkovitost za posamečne sektorje in potem bi na osnovi tega pripravili zavezujoče cilje. To, da bi pa to rešili na globalno raven, mislim, da bo pravzaprav koristilo le samo trgu, ker bo tu prišlo do trgovanja, ne bomo pa dejansko zmanjšali oziroma povečali okoljske učinkovitosti. Ponavljam še enkrat to, da moramo biti bolj pozorni na uh, emisije, ki prihajajo iz intenzivnega kmetijstva. To je vedno nekoliko uh, puščeno ob strani, vendar so številke zelo zaskrbljujoče. In mislim, da bi tu lahko veliko storili tudi, recimo, če bi imeli kampanje za ozaveščanje, vendar zdi se, da to je tema, ki se vedno pušča ob strani in mislim, da bi jo mi morali uh, pogoste obravnavati, zato da bi dosegli cilj, ki si ga vsi želimo. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Branden, izvolite. Uh, thank you, chair. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad, rad bi spostavil enega zanimivejših vidikov razprave o podnebnih spremembah zlasti, ko gre za pargo, kjer je veliko bližnih emisij, se tem panogam zelo posvečamo. Da obstajajo drugi sektori, kjer prihaja do velikih emisij, vendar se zdi, da so nekoliko pod radarjem. Tu imamo v misli zlasti kmetijstvo in rabo zemlišč. Kako kmetujemo, kako skrbimo za zemljo, kako uporabljamo ta sektor, če bi drugače eh, uporabljali zemljo in če bi drugače kmetovali, bi lahko tudi dosegli eh, drugačne rezultate, ko gre za oglične emisije. To je pač področje, ki ni tako privlačno, vendar, če imamo kakovostno prst, potem bo ta zadržala veliko več oglika. To je zelo preprosto in to je nekaj, kar bi res lahko počeli in se tega uh, bolj lotili. Vendar zdi se, da kmetijstvo ni nikoli prednostna naloga, ko se govorimo o emisijah. In mislim, da bi morali dati kmetijstvo više na dnevni red. In mislim, da se ljudje zavedajo tega, da je pomemben izid preških pogajanj to, da se, zaš, da se začenjamo zavedati, kako pomembno je gozdarstvo na evropski ravni. Je tako, da približno 10 do 20 odstotkov naših uh, oglikovih izpustov se uh, potegne v oziroma se uh, nadomesti z dejstvom, da gozdovi povlečajo uh, ta oglik nazaj. Torej, eh, tega se moramo zavedati in prihaja že do projektov, ki eh, grejo v to smer. Tudi moramo se zavedati, kako pomembna energetska učinkovitost pri eh, gradni, recimo, če bi uporabljali več lesa na mesto kovin, betona, stekla, bi lahko marsikaj dosegli. Torej, kmetijstvo, uporaba zemljišč in gozdarstvo niso dovolj izpostavljeni v te razprave, vendar mislim, da ni prepozno za to, da jih uvrstimo više na uh, dnevni razpravi, na, na dnevni red, ker to res lahko uh, doprinese k manjšim izpustom. Pa da zaključimo razpravo, bi pa rada še besedo komisije. Gospa Barton, izvolite. Thank you, Mr. Chair. Hvala, gospod predsednik. Dobro dan vsem skupaj. Veseli me, da sem uh, tu in vesela sem te bogate razprave, ki smo jo imeli glede ratifikacije, glede osnovstvnutka resolucije. 222 eh, predlogov sprememb, to je res veliko predlogov sprememb. Rada bi izpostavila tri točke. Prvič, pariški dogovor je bil prelomnega pomena in to je nekaj, kar moramo priznati kot nekaj prelomnega v teh večstranskih uh, pogajanjih vendar euforija se je hitro pole, polegla, komisija prevala sporočilo o tem, kako delovati po Pariški konvenciji. To je bilo marca, takrat smo rekli, kako pomembno je čim prej sprejeti oziroma ratificirati to, ta sporazum. Tudi svet je pozdravil sporočilo komisije in izpostavil potrebo potem, da Evropska unija in države članice ratificirajo pariški sporazum čim prej in pravočasno zato, da bodo eh, pogodbenice kostopi uveljavo. Vse, kar se je zgodilo vmes, pa kaže na to, da je Evropska komisija predana temu, da bi čim prej dosegli hitro ratifikacijo in želimo si sodelovati s vsemi institucijami in državami članice, da bi se torej zgodilo. Potem pa še gospoda Eichauta glede držav članic, posamečnih držav članic in njihovih postopkov. Obstajajo zahteve, ustavne zahteve v določenih državah članicah, ki jih mora spomniti, lahko povem, da bomo do vse os, države članice do konca leta 2006 ne bodo pripravljene na ratifikacijo, to je realnost. In to moramo tudi jasno povedati v našem komuniciranju. Eh, med sabo in na zunaj. Jasno je, da eh, tu potrebujemo tudi politični premisle, kaj lahko storimo, zato da pospešimo nacionalne domače postopke. Druga točka, mednarodni razvoj eh, ustvarja pritisk na sestanku G20 m, mm, predvidevamo, da boste ZDA in Kitajska deponirala svoje instrumente za ratifikacijo Pariške konvencije. Brazil bo na temu hitro sledil in verjetno je že 49 članic dejalo, da bodo lahko pred Marakešom ratificirali to konvencijo. To bi potem že izpolnilo en Eh, kriterije, torej da imamo vsaj 55 držav. Torej, v tej realnosti mora biti Evropska unija samozavestna in dosledna. Ratifikacija je pomemben korak naprej, je znak uh, globalne volje, da bi uh, dejansko uh, dosegli cilje Pariške konvencije, vendar to ni dovolj. Uh, to ni dovolj za to, da bi dosegli cilje, k katerim smo se zavezali. Domače zakonodaje, domači ukrepi bodo uh, pripeljali do sprememb. In Evropska, Evropska unija ima prednost na globalni ravni z našo zakonodajo, z našimi aktivnostmi v gospodarstvu in lahko bomo dosegli naš cilj 40 odstotkov, ne glede na to, ali bomo do konca leta 2016 eh, ratificirali Pariško konvencijo. In še moja zadnja točka glede Eh, strategije za sredino stoletja. Pariška konvencija poziva vse države, da pripravijo strategijo za leto 2050 in sicer do leta 2020. Evropska eh, komisija ima načrt za leto 2050, ki temelji na znanstvenih izsledkih in bomo kot pogodbenica pripravili Eh, posodobljeno strategijo, no, vendar si želimo dati eh, nekaj časa znanosti. Naši eh, znanstveni sveti bodo proučili različne scenarije od leta 2018. Doslej še nimamo pravih modelov za takšne uh, Eh, mm, raziskave, da bi videli, če lahko pridemo do nič odstotne razlike. Torej, ko bo znanost naredila svoje, bomo pripravili nov um, načrt. Takšen načrt je pomemben zato, da lahko deležniki naredijo prave priprave, prave naložbe, zato, da lahko omogočijo tak prehod. Rada bi se zahvalila predsedniku in odboru za vašo predanost k temu, da hitro delujemo. Mislim, da je to res zelo zgleden način delovanja in je tudi znak eh, vodstvene vloge in pripričana sem, da bo tudi svet v svojem delu se potrudil, da bo sledil vašemu zgledu. In veselim se izidu glasovanja 8. septembra. Hvala. Hvala lepa. Naj samo spomnim, da ratifikacija Peške konvencije je rok predlogov sprememb le v angliščini jutri ob 12. in o tem bomo o tem glasovali 8. septembra. Potem je solucija za Marrakeš. Tu lahko predstavimo. Eh, rok za ločeno glasovanje na ponedeljek 18. in potem bomo o tem ob, ob, ob, ob šestih in potem bomo o tem glasovali 8. septembra. Potem pa bomo to obravnavali na plenarnem zasedanju, eh, na prvem oktobrskem plenarnem zasedanju. Sedaj pa bom prepustil predsedovanje Žilu Parnjoju. Žilu. Euh, Dragi kolegi, veseli me, da bom sedaj v prihodnji uri predsedoval našemu odboru. Sedaj bomo obravnavali akcijski načrt za boj proti nezakonji trgovini s prosto živečimi vrstami. Bom kar dal besedo naši predsedovalki Katrin Berger. Hvala lepa, gospod predsedujoči. preden začnem s svojim poročilom, bi rada povedala nekaj o tem, kaj je to trgovina s prosto živečimi vrstami. To je ogromna, ogromna panoga kriminala, v katerem sodelujejo ogromno kriminalcev, kriminalnih združb, v katerem se vače veliko denarja. To je uh, kriminal, ki ni preveč nevaren za kriminalce, hkrati pa jim prinaša zelo veliko denarja in grozi uh, številnim živalskim vrstam, ki jim grozi izumr, izumrti. Hkrati pa je to zelo slabo za človekove pravice, za ekosistem, za življenje lokalne skupnosti in prispeva k tihi krizi, ki jo imenujemo izguba biotske raznovrstosti in ki spodkopava zmožnost planeta, da vzdržuje življenje. Potem, ko je bila vzpostavljena nova komisija, sem, sem se sestala z, z, z, z več poslanci POK-a Fronte in Stefanom Ekom in hvala jim javno za, njihovo, za njihov interes da pozovemo komisijo, da pripravi akcijski načrt za boj proti nezakonitih kovini. Imeli smo več eh, sestankov z deležniki, sodelovali smo v javnih eh, posvetovanjih in smo spodbujali komisijo naj pripravi akcijski načrt. In hvala eh, komisiji, hvala vsemu osebju, ki so se borili za pripravo tega akcijski načrt. Ta akcijski načrt je ambiciozen, vendar kako pa ga bomo izvajali, je ključnega pomena za to vprašanje. Moje poročilo podpira akcijski načrt komisije, pa nekaj stvari bi tu še dodala. Odstavek 9. Države članice morajo izvajati ta akcijski načrt in morajo koordinirano delovati na vseh področjih. In tu lahko Eh, to dosežemo le, če imamo preglednost in dobro poročanje strani vse držav članic. Ne gre le za to, da imamo neko prijazno ekološko politiko, ne gre tudi za vprašanje varnosti in potrebujemo ukrepe na področju trgovine, pravosodja, menega nadzora, policije. In to, je, torej, to vključuje številna področja. Vsi vemo, recimo, kakšen krivolov obstaja z slon, slonovino in zaradi tega je prišlo do 30-odstotnega upada slonje populacije v Afriki. Ne gre le za to, gre tudi za rastline, za dvoživke, skratka vse, kar živi na tem svetu, je predmet trgovine. V stavku 23 govorim o vseh možnih ekonomskih panogah, kjer uh, je vključena tudi takšna trgovina. Torej, gre od modne industrije eh, do številnih drugih uh, sektorjev pozivam k temu, da bi imeli koordinatorja za boj proti nezakonitim trgovini s prostoživačimi živalmi. Zakaj? Ta akcijski načrt mhm, temeli na uh, modelu boja proti nezakonitim trgovini z ljudmi in tam smo imeli ta skupni napor in sodelovanje različnih uh, delov komisije. In izkazalo se, da je treba imeti nekoga, ki to vse koordinira, zato da se zagotovi, da vsi eh, poročajo na eno mesto in da tudi države članice pravijo svojo nalogo. In ta model, ki je dobro deloval v, eh, v akcijskem načrtu za trgovino z ljudmi, je nekaj, kar bi lahko tudi tu uporabili. Države članice se morajo boriti proti korupciji in morajo tudi temu nameniti dovolj sredstev. Gre za resen organiziran kriminal in to morajo priznati. To ne vzdanje mednarodne trgovine, vendar to tudi prizadeva evropsko trgovino in pomankanje znanja, pomankanje verov privede k temu, da se veliko živali lahko pritihotapi, ker carinik recimo sploh ne vedo, kaj gre preko meja. Torej potrebujemo izobraževanje, potrebujemo zaveščanje, ozaveščanje strank, pa tudi vseh tistih, ki se s tem blagom srečujejo na poti, kajti eh, komisija, eh, Evropska država niso vedno zgolj eh, ciljna država, včasih so tudi uh, tranzitna dela in vsega tega se moramo zavedati. Torej, vse to pa tudi moramo sistematično spremljati, o tem je treba sistematično poročati, zato da bomo zagotovili, da bo akcijski načrt res dosegel svoje cilje države članice, mora tudi predstaviti svoje nacionalne akcijske načrte. In dobro, da imamo evropske akcijske načrte, vendar potrebujemo tudi nacionalne akcijske načrte če je to mogoče, bi bilo dobro imeti tudi lokalne akcijske načrte. In vsekakor je uh, to vse veliko bolj učinkovito, če imamo tudi nekega koordinatorja, ki lahko pregleda, kaj kdo počne na tem področju. Potem, kar zadeva uh, pregon. Evropol je treba okrepiti, moramo ga okrepiti pri svojem delu, v svojem poročilu uh, pozivam, da bi imel Evropol posebno enoto za boj proti prostoživečim, eh, za, za boj proti trgovini s prostoživečimi žival, živalmi. Mislim, da moramo tudi vključiti to vrst trgovine v SOKTO, v oceno ogroženosti zaradi hudih kaznjivih dejanj. Europol pravi, da tega ne morejo storiti, če to ni v njihovem mandatu. Torej, države članice morajo dati tak. Uh, Eh, nalog Europolu in tudi države članice morajo dati Europolu na voljo razpoložljive podatke, zato da lahko Europol to potem vključi v SOCTO. Torej, potrebujemo strateške mreže za izvrševanje, zato da bomo izboljšali položaj. Tudi to se je napisalo v svojem poročilu. Potem kazni. Najprej kazenski pregon in naslednja faza je pravosodje. No, v nekaterih državah tega ne obravnave dovolj strogo. Mislim pa, da bi morali se dogovoriti, kakšne morajo biti minimalne kazni. To je zapisano v akcijski načrt in moramo zagotiti, da se tudi dejansko zgodi in parlament podpira to delo komisije glede tega, da bi to res dosegli. konvencija CITES zagotavlja številno, varuje številne vrste, vendar niso vse države takšne, da bi dejansko imele eh, specifično zakonodajo za uh, živali, ki niso iz njihove države. V svojem poročilu sem zapisala, da če neka žival ali jasna pride v Evropo, vendar ne uživa zaščite konvencije CITES, potem Evropa ne more kaj dosti storiti, da bi ugotovila, odkot prihaja ta žival ali rastlina. Zato bi se morda morali zgledovati po ameriški zakonodaji, ki že obstaja na tem področju. Moramo podpreti države v razvoju, da se borijo proti to vrstnemu kriminalu. Morali bi jim pomagati. V poročilu govorimo o tem, kako je s pomočjo interneta takšna nezakonita trgovina še lažja. Trgovina z rastlinami in živalmi je preprostejša na spletu in tudi to moramo proučiti. In seveda to se je tudi povezano s pranjem denarja. Torej, potrebujemo sodelovanje znotraj finančnega sektorja, da bi lahko sledili denarju. To bi nam tudi omogočilo, da bi lahko zavarovali živalske vrste. Seveda smo priporočili omejeni število besed in res je bilo težko z izbrisati vse, kar se nam je zdelo pomembno. Recimo, črtali smo blagostanje rešene živali. Kaj se zgodi živali potem, ko se jih odkrije in reši? No, recimo, pogledamo, kaj počne Belgija. Belgija ima pozitiven seznam. Torej, uh, moramo si res zagotoviti izmenjav najboljših praks. Potem govorili smo danes veliko o letalstvu in tudi letalstvo je pomembno za naš boj. Zato bi tudi letalski sektor morali vključiti. In potem vprašanje definicije prosto živeči živali. Tu se lahko uh, obrnemo na OZN, ki ima uh, več definicij, zato da bomo točno vedeli, o čem govorimo, kajti zaenkrat je to še nekoliko nejasno zapisano. Moje je prišlo veliko. Določene stvari bom še dodala kot predlog sprememb. Sem pa zelo hvaležna poročevalcem vsem, vsem nevladnim organizacijam, komisiji, trgovinskim organizacijam, ki so mi pomagali pri pripravi tega poročila. Pred nami so še drugi sestanki in pripričana sem, da bomo videli še številne predloge sprememb in veselim se dobrega sodelovanja in razprave o tem, poročilu, tako da upam, da bomo pripravili res dobro poročilo. Hvala. Euh, Hvala lepa, draga poročevalka, za to razlago. Sedaj pa dajem besedo eh, poročevalcem v senci, najprej eh, gospe Petir. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, kot poročevalka v senci za. A, Eh, Evropsko ljudsko stranko. Se zahvaljujem poročevalki za osnutek in tudi za vse trud pri sodelovanju z vsemi zainteresiranimi eh, strani, kot tudi eh, z poročevalci v Senci. Pogovarjala sem se s trokovnjaki in nevladnimi organizacijami in ugotovila sem, da je po njihovem mnenju največji problem pomankanje administrativnih zmogljivosti v državah članicah. Premalo je inšpektorjev in strokovnjakov za to področje. Premalo je tudi izmenjave informacij in nezadostno je čezmejno sodelovanje pristojnih organov držav članic. In zaradi tega tudi predlagam, da to opredelimo bolj natančno v tem besedilu. Naj izpostavim dva člena, ki se mi zdita zelo pomembna. In sicer eh, člen 19, eh, ki se nanaša na trgovinske sporazume, mislim, da je ta dober, realističen, tega ni treba razširjati, eh, saj kar zadeva Evropsko ljudsko stranko izkušnje pri reševanju eh, teh vprašanj, naprimer v sporazum med EU in eh, Vietnamom, eh, so optimalne in to moramo uporabljati kot primer dobre prakse v prihodnje. Potem člen 21, ki se nanaša na mednarodno trgovino prostor z večjimi vrstami je potreben, vendar tu se zastavlja tudi vprašanje pravne varnosti, pravnih in fizičnih oseb, ki trgujejo z eksotičnimi eh, vrstami. Eh, potrebne so informacije o statusu eh, živali v državah, iz katerih prihajajo. V ta namen imamo tudi popise vrst v konvenciji CITES. Potreben je enoten seznam, ki se uporablja posod po svetu če se preseka eh, ta globalni okvir, je treba seveda tudi upoštevati eh, problem eh, pravne gotovosti. Eh, potem pa eh, se zastavlja tudi vprašanje zakonodaje, ki preprečuje eh, trgovino s prosto živečimi vrstami. Upam, da bo to poročilo ostalo kratko, jedrnato in da ne bo preseglo predvidenega okvira. Čestitke poročevalki. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Meljor. Hvala lepa. E, tudi jaz se zahvaljujem poročevalki Catherine Bieda za e, zelo uravnovešeno in ambiciozno poročilo. Prepričana sem, da čez e, meje političnih skupin dobivamo poročilo, ki predstavlja jasen signal zopr trgovino z prosto živečimi vrstami. Na tri stvari bi se še enkrat osredotočila. Brez vključevanja in iskrene volje držav članic EU eh, tu eh, ne moremo biti uspešni in v sklepu eh, sveta z 20. junija sicer izredno pozdravljajo akcijski načrt, vendar eh, Eh, ni nobenih eh, obljub glede eh, kadrovskih in finančnih sredstev. To je potrebno, govornici pred menoj sta na to že opozorili, treba je zagotoviti za zadostna sredstva. V Nemčiji Eh, v moji deželi eh, so v juliju imeli tudi izjavo vladne koalicije o tej tematiki in mislim, da se tudi v državah članicah Evropske unije če dalje bolj zavedajo tega vprašanja. Izredno zagovarjam, da moramo Eh, zapreti eh, vrzeli v evropski zakonodaji in sicer po vzoru eh, zakona Lejsi iz ZDA. Treba je zaščititi pač tiste vrste, ki niso zaščitene po CITES-u. Eh, sezname, eh, ki obstajajo, moramo tudi konkretno uporabljati v državah članicah. Eh, prostotrgovinski sporazumi z Evropsko unijo obravnavajo v glavnem druge teme. Treba je zahtevati, da se v bodočih sporazumih zapiše tudi zaščita prosto živečih vrst. To velja tudi za sporazum z ZDA, čeprav danes nisem prepričana, da bomo kdaj o tem še glasovali. Ampak načeloma sem za to, da moramo to omenjati v vseh eh, prostotrgovinskih sporazumih. Zaščitene rastline in živali morajo biti še naprej eh, eh, zaščitene in Hvala lepa poročevalki. Prepričana sem, da bomo tu dobili dobro skupno poročilo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Miljor. Gospod Demesmaker. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, eh, kolegice in kolegi. Še nekaj let je. Eh, Evropska unija, Evropski parlament pionir za akcijski načrt za boj proti nezakoniti trgovini s prosto živečimi eh, vrstami. Ta trgovina je smrtonosna za prosto živeče vrste in eh, V zadnjih letih je bilo ubitih več kot 20 tisoč slonov in za Nezakonita trgovina ima še druge katastrofalne posledice. Vsako leto eh, se s tem bogatijo kriminalne in teroristične organizacije in to eh, ogroža stabilnost. Če dalje več je nezakonite eh, trgovine. Nezakonite Ta trgovina uh, slonovino se je po letu 1989 eh, potrojila. Eh, torej, treba je poskrbeti za zaščito in varnost. Tega se moramo lotiti na evropski način. Evropska unija je ciljna regija, izvorna regija in tudi tranzitna regija pri nezakoniti trgovini. Akcijski načrt, ki ga je predlagala Evropska komisija konec eh, februarja, nasplošno eh, pozitivno sprejemajo. Eh, veliki izziv pa je, da se besede spremenijo v dejanja. Izja, izvajanje, spremljanje, nadzor akcijskega načrta so odločilnega pomena. Všeč mi je, da je poročevalka opozorila na eh, primere v, lastni, v moji lastni državi. Pomembne so primeri dobre prakse. Kot poslanci moramo vedno znova pokazati, da mislimo resno in da bomo resno in intenzivno spremljali izvajanje akcijskega načrta. Poročilo kolegice Berder je dober signal, Eh, in dober začetek. Poročilo je kratko, jedrnato, jasno, načrtno in eh, ima prava težišča. Predlagal bom eh, tudi še nekaj sprememb, zato da bom unesel tudi lastne podarke. Hvala lepa, gospe Berder, za konstruktivni pristop. Gospod Taylor. Oh, thanks very much, Chair. Um, Hvala lepa. Naj povem, da sem zelo zadovoljen vsebino tega poročila. Vesel sem, da se omenja potreba po spremembi obstoječeg zakonodaje, zato da se prepove prodaja vrst, ki so zaščitene v izvorni državi, ki so jih potem nezakonito uh, ujeli uh, v tretji državi in potem uh, uvozili v Evropsko unijo. Torej, Catherine je predlagala, da se sprejme nekaj podobnega zakonu Lacey iz ZDA. imeli smo eh, tudi poročilo o eh, kaznjivih dejanjih eh, s prosto živečimi vrstami, imamo študije nevladnih organizacij, celo vrsto dokumentov in akcijski načrt za boj proti nezakoniti trgovini mora vse to upoštevati tu v poročilu se osredotočamo tudi na boj proti korupciji pri eh, trgovini s prosto eh, živečimi vrstami. Tu so potrebni eh, ukrepi tudi na lokalni in nacionalni in umestnih ravneh. Resne, proti resnim in velikim kaznivim dejanjem se lahko uh, borimo le z odločnimi ukrepi in kaznimi mislim, da imamo sicer odporen eh, sistem, eh, potrebna pa so eh, tudi ustrezna finančna sredstva eh, za izvajanje akcijskega načrta. Potem eh, pri zaplembi eh, z, eh, potrebujemo pravzaprav še določene stvari določene pojasnitve. Eh, civilna družba, nevladne organizacije morajo pravzaprav spremljati situacijo in prejmati tudi ustrezna finančna sredstva. Tudi Europol se mora ukvarjati v posebnih enotah s tem vprašanjem. Potem pa trgovinska vprašanja. trgovinski sporazumi naj bi vsebovali eh, ustrezna poglavja. Bojim pa se, eh, da eh, to ne bo dosti prineslo, ta vključitev eh, trgovine pro, s prosto živečimi vrstami v ta sporazum. Mi potrebujemo bolj odloč, odločne ukrepe, kajti sicer tega ne bodo eh, jemali resna. Vsekakor čestitke poročevalki. Hvala, gospod eh, Taylor. Gospod Fronti. Grazie, Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Tudi jaz se zahvaljujem poročevalki zaradi omejitve dolžine eh, tega eh, poročila. Je seveda težko pripraviti kratko in pa obsežno poročilo, kar pa je poročevalki uspelo. Gre za zelo pomembne teme. Rad bi izpostavil le nekaj točk ki eh, jih bomo skušali eh, bolje zapisati za predlogi sprememb. Zelo pomembna točka je peta točka, ki govori o kampanjah ozaveščanja za eh, zmanjšanje proizvodov na trgu. Tukaj govorim o nadzoru in tako naprej. Ampak, če želimo spremeniti obnašanje, potem moramo poskrbeti za boljše ozaveščanje v tistih državah, eh, ki eh, dobavljajo ta material, če ga lahko tako imenujem. Eh, potem pa je tukaj še en vidik, ki je zelo pomemben in sicer gre tukaj za neprostovoljno uh, za neprostovoljen nakup, eh, kajti turisti, ki potujejo, eh, kupijo eh, te živalske vrste, pa ne vedo, da so zaščitene. Torej, potrebno je poskrbeti za to, da bodo državljani vedeli, da lahko, ko obiščeš določeno državo, tam kupiš spominke, ki vključujejo tudi zaščitene živalske vrste. pozdravljamo eh, tudi predlog, da bi vzpostavili eh, urad eh, za zaščito prostoživečih vrst. vendar pa uh, bodo prizadevanja potrebna predvsem na ravni držav članic. Pogosto imamo uh, dobro strategijo, sprejmemo dobre direktive, recimo kot uh, je direktiva o uh, biotski uh, raznovrstnosti, ampak uh, potem. Uh, Te strategije niso izvedene na ravni držav članic. Torej, poskrbeti moramo za to, da bodo države članice zares spoštovale eh, to strategijo. Skrbi me tudi neravnoteže, ki bi se lahko vzpostavilo med posameznimi državami. Gre za to, kako se eh, države članice soočajo z eh, problemi, kako eh, zagotavljajo eh, vire. Eh, za soočanje za situacijo uh, in tako naprej. Vse to vpliva na uh, situacijo v uh, državi, ko gre za trgovino za prosto živečimi vrstami. Uh, torej lahko bi se vzpostavil neenak uh, položaj, uh, kajte nekatere države, uh, kjer je vlada bolj uspešna, bi uh, se znašle v boljši situaciji, medtem ko bi uh, druge bile v slabši. Deseta točka pravi, da naj države članice zagotovijo, da bodo uradi za izvajanje te direktive imeli dovolj eh, sredstev, to je zelo, zelo pomembno, tudi Evropska unija sama mora zagotoviti dovolj sredstev za to kampanjo, za ta boj in za spoštovanje eh, vseh točk zapisanih v tej strategiji v sporočilu eh, komisije se govori o tem. Eh, sklad za notranjo varnost, eh, Evropski razvojni sklad, strategija LIFE, to so seveda instrumenti, ki bi jih najbrž bilo treba bolje uporabiti, ampak potrebno je najprej poskrbeti za oceno, ki se bo osredotočila konkretno na to temo. deveti točki pa eh, države članice pozivamo, da pripravijo akcijske načrte. Eh, seveda, eh, poleg načrta na evropski ravni potrebujemo tudi načrte na nacionalni ravni. Potrebna je seveda tudi izmenjava informacij. Zato pa potrebujemo zaveze z strani držav članic. če bodo eh, ukrepe sprejele določene države, druge pa ne, eh, potem eh, ta strategija ne bo uspešna. Poleg tega pa je tukaj še peta točka, ki pravi, da naj bi parlament in svet letno prejela informacije o izvajanju te strategije to je eh, zelo pomembno, kaj ti potrebno nadzirati, kako eh, se ta strategija izvaja na eh, ravni držav članic. Ne želimo namreč, da bi čez pet let situacija bila podobna kot pri direktivi o biotski raznolikosti, kjer cilji niso bili doseženi. Ta strategija Evropske komisije eh, nam je eh, všeč, zdi se učinkovita, ampak eh, Evropski parlament mora podati še nekaj predlogov spremem. Hvala lepa. Sedaj pač eh, dobi besedo gospod Krprandi. Hvala lepa gospod. Eh, Predsedujoči, najprej hvala lepa kolegici Berter za odlično poročilo in da je tako uh, dobro formulirala te stvari. Glede Evropske komisije, ko sem eh, pred nekaj leti eh, predstavil svoj akcijski načrt, da bi pridobil pozornost za ta velikanski problem, Prvi odzivi niso bili obetavni, vendar priznati moram, da so ljudje v komisiji eh, se odločno lotili tega vprašanja in eh, pripravili zelo močan akcijski načrt, torej čestitke in pohvale Evropski komisiji. Mi kot parlament eh, smo se tu zelo močno zauzemali, Evropska komisija omenja tudi tretjo institucijo, eh, svet. Svet in države članice so problem. Eh, to je vprašanje, s katerim se je treba ukvarjati na nacionalni ravni, kajti tam je izvajanje, tam je eh, sodstvo, policija, kazanski pregon. In še enkrat moram reči, da sem bil res razočaran zaradi sklepa Eh, sveta v času eh, nizozemskega predsedstva junija o tem akcijskem načrtu. Če si ogledamo predloge akcijskega načrta, vidimo, da je večino ukrepov treba izvajati v državah članicah in te so premalo predane eh, temu problemu. Včeraj je postalo tudi jasno, kako pomembno je to. Eh, Eh, področje. Eh, tretjina vseh afriških eh, slonov je bila ubita eh, v obdobju 2007 do 2014. V tem obdobju so pobili 144 tisoč slonov. In še nekaj več pa eh, slonov ne bo več na tem svetu. Eh, In mi vemo, da tu ne gre samo za uh, uh, slone, tu gre za vse, kar se plazi, leze, plava, uh, hodi po svetu in v naravi. Problem je velikanski in jaz sem izredno razočaran nad pristopom držav članic in to je zame najpomembnejši eh, del tega eh, poročila. Mi moramo še naprej pritiskati na naše države članice, da naj storijo to, kar je treba storiti, zato da rešimo prosto živeče vrste po svetu. Hvala eh, komisiji in zlasti Catherine Bieda in upam, da bomo s eh, skupnim delom eh, še eh, okrepili formulacije v tem poročilu. Hvala lepa. Kolegica Kadenbach, hvala lepa. Kolegici Birder in drugim, ki so govorili pred menoj. V zadnjih Eh, govorih smo slišali, kje je problem. Eh, države članice nimajo razumevanja za to, da je ohranjanje biotske raznovrstnosti, eh, da to ni nekaj, kar se občasno napiše v predvolilnem boju na plakat, temveč s tem je treba živeti vsak dan in imeti ustrezne kadre in finančna sredstva. Eh, in ko varčujemo in imamo malo proračunskih sredstev, eh, se malo dela eh, na tem področju. Malo se dela na politični ravni, malo se o tem govori v javnosti. najlažje je varčevati eh, pri temah, ki niso stalno eh, predmet eh, Eh, politične razprave, naprimer pri ohranjanju prosto živečih vrst. Tu je mogoče varčevati eh, z denarjem, s kadri, torej sedaj je dobra zakonodaja, eh, je pa v nekaterih državah članicah šlampasta slaba izvedba in nasplošno moramo najprej ukrepati na področju komunikacije. Če voljivci ne bodo imeli razumevanja za ohranjanje prosto živečih vrst, potem eh, ne bodo zahtevali denarja za to področje, ne bodo zahtevali eh, kazni eh, pri prekrških. In to je nekaj, kar moramo urediti skupaj. Samo, če poznam problem, sem pripravljen ukrepati eh, zopr ta problem in uporabiti kadre, finančna sredstva. In to je velika naloga eh, držav članic. Eh, parlament in komisija sta eh, angažirana, sem pa nekoliko razočarana nad našim angažmajem tukaj, saj so vrste eh, eh, v tej dvorani dokaj prazne. Prepričana sem, da bomo imeli dobro poročilo in želim si, da bi naraščal pritisk na države članice. Hvala lepa, gospa Kadenbach gospa Mer za Evropsko komisijo sedaj. Spoštovane poslanke in poslanci, najprej se zahvaljujemo vašemu odboru in vaši poročevalki, kot tudi vsem poslancem in poslankam, ki so eh, nas podprli pri naših eh, skupnih eh, prizadevanjih pri boju proti nezakoniti trgovini mnogi eh, v Evropi se ukvarjamo s tem eh, vprašanjem, mnogi oddelki eh, v komisiji, mnoga ministerstva v državah članicah. Zaradi te odločenosti in skupnih prizadevanj se bomo lahko učinkovito bojevali proti boju, proti nezakoniti trgovini. Eh, razprava nam omogoča tudi odkrivanje novih zamisli, ki presegajo to, kar smo predlagali februarja. Eh, vaši predlogi so dobrodošli, saj veste, da so eh, tveganja pri nezakoniti trgovini s prosto živečimi vrstami velika. Ni so eh, zemske oblasti eh, so pred dnevi zasegli dve toni eh, materijala povezanega s prosto živečimi vrstami, naprimer slonovino in podobno. In tu vidimo, da gre dejansko za zelo obsežen problem. 20. Eh, junija je svet dal podporo akcijskemu načrtu in mi se moramo še naprej prizadevati, eh, kot eh, ste to tudi vi danes izpostavili. Treba je delati v Europolu, Eurojustu, na evropski ravni, v državah članicah. Tudi Evropska komisija mora stalno spremljati izvajanje akcijskega načrta in Naslednji korak bo v začetku leta 2017. Potrebujemo pa tudi eh, pregledno poročanje o napredku, ki ga dosegamo. Sodelovanje na mednarodni ravni je ključnega pomena eh, konferenca eh, pogodbenice CITESA se bo sestala septembra in mi se lahko tudi še eh, potrudimo pri prostotrgovinskih eh, sporazumih. Eh, mi lahko izkoristimo trgovinsko moč Evropske unije. Vse, kar lahko storimo, zato, da zmanjšanjamo popraševanje po teh proizvodih, naprimer v Aziji, je pomembno, podpiramo kampanje, ki so oblikovane v ta namen. Rada bi spostavila eno točko in sicer točka 21 tega poročila, ki zadeva zaščito vsega, določenih vrst v tretjih državah. Tu gre za eh, zašito, ki je širša od CITES-a. Tu je treba pravzaprav ehm, pripraviti nek evropski zakon, ki bi eh, spominjal na Lejsjev zakon, eh, torej tretje države, ki želijo vsega, dati ogrožene vrste na seznam, morajo to posredovati CITES-u. E, to e, redno delamo. E, včasih se na nas obrnejo tretje države, razložijo, da imajo težave e, in e, da so določene vrste ogrožene. Mi prosimo in pomagamo znanstveno in politično pripraviti dosjeje, da se zagotovi zaščita znotraj CITES-a in da pride ta vrsta v prilogo. Na ta način se zagotovi neka zaščita, ki ne velja zgolj za evropski trg, temveč širše, kajti v tem primeru bi se pač to uveljavljalo na svetovni eh, ravni. Torej, dobra eh, izvedba sistema CITES je lahko bolj učinkovita in eh, eh, ima tudi lažje administrativne postopke. Še enkrat hvala lepa za delo, ki ste ga opravili in z veseljem bomo seveda spremljali vaše poročilo in delali naprej po sprejemu v parlamentu. Gospa Birder, za zaključek razprave. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vsem, ki ste prispevali k današnji razpravi. A, to ni moj telefon, pravi gospa Birder. Press the microphone button if your phone rings. Um, uh, it's it's really heartening. Eh, vesela sem, da je toliko podpore za to poročilo tukaj. Eh, vesela sem, da je podpore toliko tudi za specifične ukrepe za preglednost. Eh, torej, strinjamo se, da moramo okrepiti sodelovanje držav članic. To je tako kot pri vseh novih pobudah, zato potrebujemo denar. Eh, dobiti denar je težko, to smo slišali od kolegov, to je vedno težko in eh, v moji državi tudi pač eh, varčujejo in tu na tem področju seveda najhitreje črtajo sredstva. To smo videli v tem odboru dosti krat. Izvajanje pa zahteva tudi vire, finančne in kadrovske in to stane in mi moramo zagotoviti, da bodo pač eh, države članice zagotovile zadostna sredstva. Destabilizacija na tem področju omogoča pravzaprav tudi razpad družb, naprimer v Afriki. Eh, tu se, eh, tu se potem uveljavljajo določene militantne skupine in podobno. Torej, dosti krat, eh, eh, ko se lotevamo enega problema, moramo pogledati pravzaprav, ki je eh, izhodišče tega problema. To velja za podnebje, to velja tudi za ta problem in tega se morajo zavedati država članice. Torej, hvala lepa za to poro, pri, podporo, tudi za kampanjo ozaveščanja. Zadnji v tej liniji je potrošnik in pomembno je, da potrošnik ve, ko gre v trgovino, da kupi želvo, ko je žablje krake, eh, odkot prihajajo eh, ti proizvodi. Naprimer, ko kupuje eh, zdravila iz delal živali. Torej, on mora vedeti, iz česa so njegovi proizvodi. Pomemben je nek zakon kot zakon Lacey iz eh, ZDA. Potrebno je imeti dobre sporazume. CITES je eh, dober za globalno ogrožene živali. Je pa počasen, potrebuje znanstvene dokaze, eh, ima odbore, znanstvenikov in tako naprej. Problem je, Nekatere države imajo živali, eh, ki so ogrožene v njihovi državi, ki so potrebne za njihove ekosisteme, niso pa ogrožene na globalni ravni in CITES tu ne bo ukrepal. Ima pa recimo specifična eh, država eh, zakon za zaščito rastline ali pa živali. Ko se izvaža ta vrsta, ogroža uh, sicer. Uh, Eh, državo, ne pa celotne populacije živali. In eh, CITES je tu eh, počasen. Pomembno je zagotoviti, da ko je izvoz nezakonit v eni državi, da bomo mi to državo podparli. Nova komisija očitno namara uh, Eh, novih zakonodajnih predlogov. Včasih je pa treba predlagati. Tu gre za zaščito vrst po svetu in mi moramo podpreti druge vlade pri njihovih okoljskih politikah. Hvala eh, vsem poročevalcem v Senci in ki ste eh, sodelovali. Tu gre za. Uh, pereč eh, problem. Mi ne moremo odlagati tega. Potrebujemo politično voljo držav članic in vsi tisti, ki delate na tem vprašanju, vsi poslanci in poslanke. Eh, če imate eh, okoljskega ministra doma, ki tega ne razume, peljite ga. Uh, uh, na ogrožena območja, pelite njihove otroke tja, kajti poslušali bodo svoje otroke. Eh, veliko lahko storimo. Mi lahko veliko naredimo pri zakonodaji, mi lahko pomagamo komisiji, vendar mi eh, kot politiki eh, se lahko pravzaprav osredotočimo na države članice, jim zlezemo pod kožo in eh, jih spravimo k eh, temu, da se eh, lotijo preprečevanja te zlorabe okolja. Hvala lepa. Eh, hvala lepa gospe poročevalki in tudi vsem, ki so sodelovali v razpravi. Eh, Najprej še nekaj o našem načrtu glede tega besedila predlogi sprememb, prosim do 9. septembra 12. ure. Eh, v odboru bomo glasovali 13. oktobra, v plenarnem zasedanju pa bomo glasovali novembra. Eh, Podrazno nimamo ničesar danes do povdan in naš naslednji sestanek bo 8. septembra v Bruslu vendar 12. septembra se bomo še enkrat sestali v Strasburu. Dober tek vam želim.